Good morning, colleagues. Um, and I'm going to begin, try and begin on time. I'm starting to... Lepo pozdravljeni kolegi, bomo poskušali začeti pravočasno. Ne želim, da bi prišlo v navado, da se sestanki začenjajo prepozno, to namreč ni dober trend, tako da bi tudi za voljo tistih kolegov, ki ste prišli pravočasno, eh, začel s tem sestankom pravočasno. Veste pa ste oziroma veste, kdo pride pravočasno, kdo ne. Smo pri 19. točki, gre za poročilo aktivnosti 2012-2020, gre za delovni program 2016-2018. Klara Gera bo imela to predstavitev, je predsedujoča uh, skupine za usklajevanje SIS-2. Na začetku bi želel torej pozdraviti gospod Gera in imela bo predstavitev v zvezi s tem eh, prvim poročilom tej skupini. Skupina pa je bila vzpostavljena zato, da bi izvajali določbe SISA-2 se strani nacionalnih organov za zaščito podatkov in eh, strani Evropskega nadzornika za zaščito podatkov. To poročilo je danes zelo relevantno tudi zato, ker pričakujemo revizijo pravne podlage sistema SIS-2. Gospa Gera bo pokomentirala tudi delovni program v naslednjih letih, gospa Jela, beseda je vaša, na to pa damo besedo tudi kateremu koli poslancu oziroma poslanki, ki se želi oglasiti. Gospa Gera, izvolite. You, ja, najlepša hvala. Najprej hvala za povabilo, da predstavim aktivnosti naše skupine za koordinacijo z SISM 2. Eh, vaš eh, interes, interes vašega parlamenta in vašega odbora je zelo cenjen. Zlasti v trenutku krize, v kateri smo zdaj, je še toliko bolj pomembno, da branimo eh, temeljne pravice naših državljanov in vladavino prava. Najlepša hvala za povedlo. Naša skupina je pravzaprav dedič skupnega nadzornega okona za Schengen šlo je za prvi organ za varstvo podatkov v Evropski uniji. 12, oziroma 20 let je bil dejavn in zagotavlja je nadzor nad najstarejšim informacijskim sistemom v Evropski uniji, SIS-om torej. Ogromno izkušnje imamo, zdaj pa imamo drugi, drugo generacijo SIS-a, ki je postala operativna um, aprila 2013 pod novim okvirom, ki še vedno odraža prejšnjo uh, strukturo uh, sklepom in stebrom, sicer imeli smo uredbo in pa eh, sklep sveta. SIS-2 ima zdaj dodatne um, lasnosti, ki se nanašajo tudi na zaščito podatkov. Uvedli smo načelo proporcionalnosti v zvezi s razpisi ukrepov za osebe. To je zelo pomembna obveznost. Potem drugo, treba je oceniti in opravičiti Če je treba obnoviti razpis ukrepa oziroma jih je treba shraniti za daljše obdobje in ne nazadnje, vzpostavili smo tudi specifične roke za to, da um, imetnikom podatka povemo, uh, kakšne pravice um, imajo na tem področju in to so nova pravila z tega področja, ki so zelo dobrodošla. Prav tako imamo nov, na, nov model za nadzor in zdaj so v ta uh, sistem vključeni tudi nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov in tudi evropski nadzornik za varstvo podatkov. Imamo tudi novo platformo za sodelovanje na evropski in nacionalni ravni. Prvih, v prvem letu aktivnosti je skupina a, morala se odločiti, kakšno metodologijo bomo uporabljali. A, smo struktura a, 30 držav članic in pa tri opazovalce imamo, tako da imamo nekaj fleksibilnosti, zato da smo kar se da učinkoviti. Prednost dajemo elektronski pošti in pa specifičnim mrežam, zato da delimo informacije, prav tako pa smo spostavili specifične podskupine, kjer opravnamo specifične zadeve. In tam gremo zares lahko v podrobnosti. In potem ne na zadnje, Poskušali smo sestaviti sinergije z drugimi um, skupinami za koordinacijo in nadzor v zvezi s šengenskimi zadevami, naprimer skupina VIS in pa skupina Eurodac. Uh, članstvo se tudi prekriva, poskušamo organizirati sestanke teh skupin kar skupaj, poskušamo se tudi izogniti temu, da bi prišlo do podvajanja dela in uh, poskušamo imeti tudi skupne projekte, skupno delo. Eh, kar zadeva aktivnosti, ki jih je naša skupina izvajala v prvih letih, eh, bi želela izpostaviti dve glavni področji dela. Prvo področje je to, da eh, obravnavamo specifične zadeve, ki jih narekujejo dogodki oziroma ki jih posredujejo nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov. Poskušamo najti rešitve za te zadeve oziroma včasih se moramo lotiti tudi bolj urgentnih zadev. Uh, največja, ena izmed največjih zadev uh, je bil danski incident uh, hackinga. Na prvem sestanku junija 2013 je danski direktor uh, njihovega nadzornika za varstvo podatkov poročal o tem, o tem incidentu udora v njihov sistem. To je bil velik udor v uh, varstvo zasebnih podatkov in ta udor smo potem oziroma so danski nadzorniki obravnavali na danskem. Danski DPA je potem eh, lansko leto eh, objavil tudi končne ugotovitve glede preiskave, ki so jo izvedli v zvezi s tem odorom, prav tako pa je komisija in pa eh, skupina nacionalnih pristojnih organov, tudi EU-LISA je bila vključena v to skupino, poročala o tem dogodku nacionalni um, nadzorniki za varstvo podatkov niso bili nemudoma vključeni v preiskavo tega incidenta, ker je bila velika škoda. Uh, to vrstne vdor ima namreč tudi določene učinke v državah članicah in ogrozi podatke vseh držav članic. Ta skupina se je poskušala pridružiti uh, tem uh, aktivnostim, ki smo jih izvajali. Postali smo torej opozovalci v tej skupini, ki je bila vzpostavljena. Na nacionalni ravni smo prispevali k tem delu, sprejeli določene ukrepe, tudi pristopili k nacionalnim pristojnim organom, zato da bi poizvedeli, kaj se dogaja na tem področju, kaj je, kakšni ukrepi so bili sprejeti zaradi tega incidenta. Zanimalo nas je, če so bili sprejeti vsi varnostni ukrepi in to eh, smo storili na usklajen način. Eh, to je bila torej največja, oziroma prva izmed teh največjih zadev za našo skupino. dve leti smo se ukvarjali s tem primerom in nimamo pa nekih dodatnih informacij v zvezi s tem. Tudi ne vemo, kako um, razsežen je bil ta vdor. Potem pa še ena vrsta dejavnosti, ki, za katero smo pristojni in sicer uh, tolmačenje pravnega okvira, da to smo tudi pristojni mi. In če obstajajo neki specifični problemi, moramo najti skupne rešitve za te probleme. Prav tako smo podali svoje mnenje v zvezi s naskrižnim preverjanjem um, seznama hotelskih gostov v eni izmed držav članic. Še eno naše mnenje je bilo negativno. Ocenili smo, da to ne sodi v pravni okvir. In povedali smo, da organi tega ne bi smeli početi, zato, ker bi s tem kršili načelo omejitev namena. Prav tako smo podali smernice v zvezi s novim sistemom Europola za login. E, Europol namreč vzpostavlja um, enoten sistem revizije in Europol je želel se pridružiti na temu, našemu sistemu upisa, logina v sistem. Uh, ocenili smo, ali je to možno ali ne. Uh, sprejeli tudi prvo mnenje, ampak za to vprašanje je konec koncev pristojen tudi Europol in JSB. Potem pa še eno delovno področje, s katerim se ukvarjamo, je bolj strukturno, tako rekoč, in sicer želimo ulagati v dolgoročno delo. To je bila ena izmed ključnih dejavnosti, ki smo jo eh, imeli v teh zadnjih letih in sicer želeli smo razviti skupni okvir za revizije, pravni okvir za SIS narekuje oziroma zahteva, da eh, nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov in tudi evropski nadzorniki izvedejo revizijo vsake štiri leta, pri tem pa morajo uporabljati eh, mednarodne standarde. To je tudi zahteva za VIS in za Eurodac. Eh, poskušali smo torej vzpostaviti ta skupni okvir za revizijo, ki bi lahko potem služil kot nek zgled za nacionalne nadzornike in pa za, evropski, za evropskega nadzornika. In ta okvir za revizijo seveda ni zavezojoč, bi pa vsekakor bilo eh, koristno, če bi DPA-ji svoje inšpekcije oziroma revizije izvali na ta način tudi na nacionalni ravni, saj bo to vodilo večjo primerljivost podatkov, če bomo vsi preverjali a, te zadeve na enoten način. Ta skupni okvir za revizijo ima dve komponente. Prvo kot prvo imamo varnostni modul in kot drugo imamo a, modul za a, razpise ukrepov. To je torej, izhodišče. Potem v naslednjih letih pa bomo lahko razvili tudi nove module, uh, Eh, saj je možno module dodajati v ta skupni okvir. To je bila kar dolgotrajna aktivnost, skoraj da dve leti smo delali na temu, ampak ja, DPA je bilo treba, je bilo treba a, eh, podpreti in pomagati pri izvajanju njihovih a, eh, pravnih pristojnosti, prav tako pa smo na ta način zagotovili a, bolj enotno izvajanje pravnega okvira. druge skupine za visi neurodak so prav tako izkoristile oziroma uporabljajo rezultate tega dela in to so uh, res uh, pomembne sinergije, ki jih lahko tu eh, uporabimo. Potem pa še eno področje, tudi se delo nikoli ne bo končalo, gre za ozaveščanje, ozaveščanje splošne javnosti. Vemo namreč, da je nujno, da se državljani zavedajo, kakšne pravice imajo, zato da je lahko tudi uporabljajo. Če teh pravic ne poznajo, ne bodo uporabljali. Tako da je to delo na področju ozaveščanja izjemno pomembno. Storili smo že ogromno. In kot rečeno, se to delo nikoli pravzaprav ne konča. V Eh, tem, v zvezi s tem je naša skupina izdala tudi uh, vodnik glede Schengena, glede splošnih pravic. Prav tako pa smo izdali posebna poglavja za različne države članice in uh, podali tudi smernice v zvezi s načinom dostopa za vse države članice. Nudimo tudi informacije glede uh, pristojnih organov, ki le dobijo uh, prošnjo za popravek oziroma izbris uh, Prav tako v tem vodniku piše, ali je za to treba plačati, v katerem jeziku je to treba podati, kje se lahko prido, pri, pritožite pač na nadzornik, pri nadzorniku za vaso podatkov. Ti sistemi se namreč razlikuje države do države. Imamo pa zdaj ta vodnik, ki smo ga a, dali tudi na internet, na a, strani nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov, tako da se lahko državljani sami odločijo, v kateri državi članici bodo uh, skrbeli za spoštovanje njihovih pravic. Prvi, prvo izdajo tega vodnika smo izdali leta 2014, uh, posodobljeno verzijo pa potem 2015, kjer smo vključili tudi Združeno kraljestvo. Oziroma na tem področju zaveščanja smo nadaljevali s to informacijsko kampanjo, s katero je začela komisija, potem smo sodelovali z nacionalnimi predstavnimi organi, na nacionalni ravni smo uspešili preučiti, kako se to gradivo razširja. Z DPA-ji pa smo uporabili tudi pač spletne strani, zato da bi poskrbeli za to, da bi ta informacija prišla do širšega kroga ljudi še nekaj smo storili, kar je bilo izjemno pomembno in sicer treba je bilo ukrepati za to, da bi zavarovali arhiv uh, skupnega nadzornega organa za Schengen. Več kot 20 let uh, arhiva že imamo in to je tudi konec koncev zgodovina um, varstva podatkov v Evropske unije. Svet je uh, gostil to spletno stran. Ampak potem je SAA potekal mandat in svet je nimal ni smel več krediti teh podatkov, tako da smo poskušali najti rešitev. EDPS, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, je sprejel nek angažman na tem področju in potem smo poskrbeli za to, da je to zdaj arhivirano, arhivirano v a, Firencah, tako da lahko raziskovalci dostopajo do informacij, ki se nanašajo na obdobje zadnjih 20 let aktivnosti nadzornega organa. V bližnji prihodnosti bo naša skupina um, obravnavala s, uh, predloge za spremembe sistema SIS-2, prav tako bomo um, obravnavali ta predlog za interoperabilnost uh, informacijskih sistemov, kar bo vključevalo tudi SIS in to bo vplivalo na pravice državljanov. Imeli smo že prvo izmenjavo mnen glede sporočila komisije o interoperabilnosti ampak pravno gledano nekega uradnega mnenja ne smemo sprejeti. Pač ne uradno mnenje lahko, ampak jo, eh, za uradno mnenje pa se nas mora najprej prositi oziroma nasloviti prošnjo. Tako da nimamo še dokončnega mnenja v zvezi s tem, da tukaj se še vedno pogovarjamo o teh vprašanjih. Imeli smo, kot rečeno, prvo izmenjavo mnen. Izdelali smo si pač neko grobo oceno o teh predlogih. skrbi nas zlasti situacija, v kateri ne bi imeli dovolj varovalk, skrbi nas tudi eh, načelo sorazmernosti, eh, načelo omejitve namena. Jasno mora biti namreč eh, argumentirano, zakaj smo se odločili za to vrstne rešitve. V naslednjih dveh letih pa se bomo osredotočili na že obstoječe mehanizme nadzora, kar zadeva dostop strani uporabnikov, si izve, kdo ima dostop, pod kakšnimi pogoji, za katere namene, eh, kdo um, kontrolira nadzor. Zanima nas tudi, če se upis analizira na nacionalni ravni ali ne. Skratka, na to se bomo osredotočili v naslednjih letih, poskušali bomo oceniti, kaj se eh, trenutno dogaja na nacionalni ravni. Upravniki SISA, kot veste, so številni različni organi v različnih državah članicah, kar pomeni, da ogromno ljudi dostopa do tega sistema, zaradi česar je podobno, pomembno, da nadzorujemo uh, dostop do sistema za to, da ne bi prišlo do zlorab, kar se teva obdelava podatkov. V delovnem programu pa je predvideno, da bomo pri, priplavili tudi uh, um, poročilo v zvezi s 24. členom razpisa ukrepa. Gre za preprečitev vstopa državljanov tretjih držav in te razpise ukrepi pravzaprav predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh razpisov ukrepa v sistemu SIS. Tako da je pomembno, kako pod kakšnimi pogoji države članice eh, vnašajo uh, podatke v skladu s tem členom. Zdaj imamo namreč to novo obveznost, da se upošteva tudi načelo sorazmernosti. Ali naj v Schengen unesem nekoga, ki mu je, na primer, vizum potekal pod, pred dvema tednoma, pod istimi, torej bom njegove podatke unesel pod istimi pogoji kot podatke, ki se nanašajo nekoga, ki je bil um, obsojen zaradi trgovanja z uh, drogo. So nacionalni organi opravili ta test sorazmernosti v tovrstnih zadevah? Skratka, to vrstne primere bomo preučili, eh, ki pa so pogojeni tudi zaradi nacionalnega prava, tako da je to eh, nekaj, na kar se želimo osredotočiti. Prav tako pa bomo pripravili raziskavo v zvezi s eh, obdobjem za hrambo podatkov glede razpisov ukrepov. Kot veste, razpisi ukrepov, ukrepov ostanejo v sistemu tri leta, potem jih lahko obnovite, podaljšate in podaljšate. Po izkušnjah sodeč ugotavljamo, da se pogosto razpis ukrepov odpustijo v sistemu brez kakršne koli ocene, zdaj pa v zakonodaji točno piše, da se mora izvesti oceno od primera do primera in da je treba sprejeti utemeljeno odločitev v zvezi s tem, ali boste podaljšali razpis ukrepa. To je zares ključen aspekt, kar zadeva varstvo podatkov. Pripravili bomo tudi pač vprašalnik oziroma študijo v zvezi s Eh, tem področju. Prav tako smo sestavili nekaj vrste kompendijum najboljših praks, to je tudi strukturno delo. Smo pa opazili, da je prišlo do proračunskih rezov v številnih državah članicah in zanima nas v V kakšni meri so ti vrčevalni ukrepi vplivali na učinkovitost vloge, ki jo nacionalni DPA-ji igrajo v smislu a, nadzora? Zanima nas, če imajo še vedno dovolj zmogljivosti, da izvajajo nadzor oziroma nimajo zaradi um, vrčevalnih ukrepov. Ne vem, imajo morda manj uh, resursov in organizirajo manj inšpekcij. To ne zanima. Uh, v končni fazi to povezano tudi z neodvisnostjo izvajanja nadzora in pričakujemo pač, da bomo pripravili to oceno v zvezi s tem, kaj se trenutno dogaja. Hvala. Ja, najlepša hvala, gospod Gera, vse to je bilo zelo zanimivo. Samo eno vprašanje imam za vas. Omenili ste ta udor v sistem podatkov na Danskem, v sisteme zasebnih podjetij. to je pač nekaj, do česar lahko pride več kot eni države članici. Zato, ker uh, včasih damo določene aspekte v podizvajanje zasebnim podjetjem. In zanima me, kakšne varovalke bi lahko tu vzpostavili. Do tega odora je prišlo predvsem zato, ker so bila v sistem vključena zasebna podjetja, kjer nimajo dobrega sistema za odgovornost, tako rekoč. Gospa Sepu je prva na seznamu. Ja, najlepša hvala. Hvala tudi za ta zelo podrobni pregled vašega dela. Hvala tudi, ker ste predstavili, kakšne izzive pričakujete v prihodnosti. Prvo kot prvo se vam želim zahvaliti za vašo izjavo, ki je zelo pomembna. In sicer v času, ko zbiramo vse več podatkov, je treba zagotoviti spoštovanje pravic državljanov, kar zadeva varstvo podatkov. To je izjemno pomembno. Eh, omenili ste ogromno podrobnosti in poskušala se bomo sredotočiti oziroma eh, pokomentirati določene vidike tega, kar ste povedali. Omenili ste oceno in to, da je treba zadeva utemeliti, eh, če se naprimer zbira preveč podatkov, če se jih hrani predolgo. Bi lahko morda dali kratek primer v zvezi s tem, kako, na kakšen način je moč utemeliti to zadevo, naprimer v kakšnih primerih oziroma kakšne argumente bi lahko uporabili za daljšo hrambo podatkom. Omenili uh, ste tudi vdore v sisteme, hacking. Tukaj tudi za varnost podatkov, ne toliko za nadzor. In na določenih področjih je zelo pomembna tudi varnost podatkov in eh, sisteme je treba tudi okrepiti, zato ker so izzivi vedno eh, bolj inovativni, sisteme je treba izboljševati. Skratka, zanima me, če menite, da se organi na nacionalni evropski ravni zavedajo, za kakšne varnostne težave gre če pride do ora v eni državi, se hitro zgodi, da so ogroženi podatki vseh državljanov po celi Evropski uniji. Omenili ste tudi dostop do podatkovne baze. Omenili ste pač dostop do ene podatkovne baze. Povedali ste, da ima dostop do te podatkovne baze ogromno ljudi in na kakšen način izvajati nadzor nad tem, kdo dostopa do te eh, podatkovne baze. Ta izziv pa bo postal še toliko bolj pomemben, zato ker eh, naj bi zagotovili zdaj interoperabilnost med podatkovnimi bazami. Skratka, zanima me, če imate tu kakšnokoli mrežo sodelovanja med različnimi agencijami in če ja, me zanima, če lahko predstavite informacije o zvezi s tem, kako ne bi interoperabilnost organizirali v prihodnosti. Pa še nekaj, omenili ste, da je pomembno državljane ozaveščati o pravicah. Če pravic ne poznate, jih ne boste uveljavljali. Zanima me, če ocenjujete, da so države, države članice in pa vse agencije pristojnega ni pripravljeni delati na tem, na ozaveščanju, oziroma se za zadevo nekako zavlja, zavlačuje zato, ker uh, na ozaveščene gledajo kot na dodatno breme, ker znajo državljani potem zares uveljavljati svoje pravice, če jih bodo poznali. Tako da me zanima, kakšne so vaše izkušnje glede tega. Potem pa še zadnja zadeva, omenili ste, da bomo zdaj končno ocenjevali tudi razpise ukrepa, ki so že v, v sistemu. Eh, zanima me, kako ocenjujete potrebnost tega ukrepa, da bo ostal v podatkovni bazi, prav tako pa me zanima, če v zvezi s tem sodelujete strokovnjaki iz drugih področij. Najlepša hvala, Brigita. Gospod Kerl. Chair, join, Sipel, uh, uh, Gospod Koelja, ja, najlepša hvala. A tudi sam bi se želel zahvaliti gospe Gera. Odlično je videti dober primer uh, dobrega sodelovanja med državami članicami, menimo, da je ta mehanizem za sodelovanje zelo potreben. Pri sistemu SIS-2 se moramo zanašati na ekspertizo držav članic. Vaše operativno znanje poznamo za to, da izvajamo nadzor nad najbolj uspešnim centraliziranim evropskim informacijskim sistemom. Zagotoviti moramo, da se spoštuje nacionalna in evropska pravila glede varstva podatkov. Prav tako pa moramo zagotoviti, da je šengenski sistem primeren za, in koristen za mejne policiste in pa policijne stov. Skupina za usklevanje nadzora sistema SIS-2 eh, ne izvaja nadzora samo nad SIS-om 2, ampak tudi nad VIS-om in Eurodacom. Imam pa tri konkretna vprašanja. Gospod Cepol je že omenila sicer to, ampak Zdaj pričakujemo predlog glede revizije pravne podlage sistema SIS-2. Hkrati pa je komisija spostavila tudi delovna skupina na visoki ravni glede interoperabilnosti in glede informacijskih sistemov. Tako da je prvo vprašanje predvsej preprosto. Zanima me, če ste se posvetovali s to skupino v teh postopkih. Drugo vprašanje. Poročali boste tudi o nacionalnih kriterijih, glede razpisa ukrepa o ljudeh, katerim bo zavrnjen vstop, 24. člen. Torej. Že kar nekaj časa zagovarjam, da bi morali harmonizirati kriterije za sprežitev 24. člena, prav tako bi morali harmonizirati kriterije tudi glede eh, razpisa ukrepa, glede oseb, glede katerih je treba izvajati diskretni nadzor. Eh, zanima me, kakšne izkušnje imate na tem področju, kdaj, eh, dokdaj bodo ta poročila pripravljena, Zavedamo pa se, da naj bi predlog za revizijo sistema SIS-2 dobili zgodaj v naslednjem letu. Omenili ste tudi to, da je treba preučiti, ali naj notifikacije oziroma razpisi ukrepi ostanejo v sistemu tudi po obdobju a, eh, treh let. V zadnjih letih so države članice avtomatsko podaljševale razpise ukrepe, kar pomeni, da nekega varstva podatkov tu ni, če avtomatično podaljšamo rok hrambe teh razpisov. Ampak kako boste to ocenjevali? Kdo bo ocenjeval razpise ukrepov? Komisija, morda nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov, boste ocenjevali vse razpise ukrepov, to pa malo ne bo izvedljivo, ali boste morda ocenili samo določene razpise ukrepov. Skratka, zanima me točno, kakšen postopek boste uporabljali za ta zelo pomemben problem. Najlepša hvala, Karlas. Nikogar več nimam na seznamu. A, pardon, komisija, izvolite. Uh, um, ja, najlepša hvala. Sicer lahko uh, to, kar želim povedati, povem tudi potem, ko se bo glasila gospod Gera. Gospa Gera, želimo samo povedati, kaj smo naredili v teh zadnjih treh letih glede SISA 2. Zelo na kratko. Lahko poveste to že zdaj, potem pa bo gospa Gera odgovorila na vsa vprašanja. Imen ime je Suzana Jansen, sem vodja sektora, ki je odgovoren za šengenski informacijski sistem. Z gospod Gera in s skupino za uslevanje nadzora SIS-2 aktivno sodelujemo v zadnjih treh letih, prav tako sodelujemo z državami članicami, s policijami in z drugimi agencijami glede vseh aspektov tega sistema. Zavedamo se, kako pomembno je zaščititi temeljne človekove pravice in pa varstvo podatkov, potrebno je tudi zagotoviti spoštovanje načela sorozmernosti pri uporabi sistema SIS-2. Sistem je izjemno uh, uspešen in uh, ključen pri opravljanju uh, dela policistov. Od uh, druge generacije naprej je varstvo podatkov še ukrepljeno pravzaprav. Tudi zaradi omenjenega danskega incidenta. Čeprav se je to zgodilo v okviru SIS-1, torej v okviru predhodnika temu sistemu, smo ugotovili, da je sistem samo tako močen, kot je močen njegov najšipkejši člen. In morali bi preučiti ne samo centralni sistem, ampak celotno varnostno vrigo tega, tega sistema. Treba je izvesti celotno varnostno oceno EOLISA, centralne komponente in pa sistema v državah članicah. Šengenski eh, evalvacijski mehanizem je izjemno pomemben aspekt, aspekt tega vprašanja. Varnost je pomembna tudi pri sistemu SIS-sirene. Pri tem preučimo tudi pač fizično varovanje in varstvo podatkov in vso dokumentacijo. Imamo pa tudi posebno evalvacijo šengenskega sistema, pač vsaka država članica je vsakih pet let predmet ocene eh, v zvezi s šengenskim sistemom. Ocenjujemo tudi, v kakšni meri države članice določene aspekte procesov dajo v um, podizvajanje in poskušamo preučiti, ali izvajajo potreben nadzor nad podizvajalci torej če pristojni državni, pristojni organi in pa pač države izvajo kakršenkoli nadzor eh, pod izvajalcem, naprimer, če um, varnostno ocenijo pod izvajalcem in podobno. Veliko zadev smo torej že izvedli v zvezi s tem. Potem še eno pomembno področje, kjer smo a, sodelovali, pa je a, izboljšava, kakov, izboljšava kakovosti podatkov. Na ta način tudi zagotovimo varovanje podatkov. Samo s kakovostnimi podatki lahko policisti na terenu identificirajo osebe in pa najdejo predmete. Prav tako smo v državah članicah pripravili projekt skupaj z EULISO, zato da bi imeli centralni nadzor kakovosti podatkov. Tap proces še teče. EOLISA je 3. julija pripravila prvo poročilo o kakovosti podatkov, prav tako pa zdaj to poročilo proučuje komisija. Prav tako smo podali pravno interpretacijo pravic do dostopa za države članice. Zelo, težko, zelo pomembno je bilo državam članicam razložiti, da lahko osebe, glede katerih se zbirajo podatkov, zaprosijo za dostop v vsake države članice, ne glede na to, katera država članica je razpisala ukrep. Lahko torej uveljavljajo svojo, svoje pravice v katerikoli države članice Evropske unije in tudi na konsulatih in država članica mora se odzvati, tudi če ni razpisala ukrepa, mora izvesti posvetovanje. Prav tako se zavedamo, kakšna težava obstaja glede zapadlosti ukrepov. Pri predmetih je a, desetletni rok predolg, e, tega ne potrebujemo. Glede kreditnih kartic a, smo že skrašili rok na eno leto hrambe. Mislim, da bo to tudi predmet revizije, preučiti moramo, ali je rok zapadlosti desetih let eh, za predmete eh, sorazmeren ali ne. Tu govorim o predmetih, kot rečeno na osebah, ampak vsak predmet vpliva tudi na osebe, zato ker pripada določeni osebi, naprimer registrska tablica ali pa vozilo, um, vsebuje tudi podatke glede osebe in ima zato tudi vpliv na um, osebe, ki so lastniki teh predmetov. Tako da sodelujemo v vseh vaših skupinah in Eh, mislim, da smo lahko s tem sodelovanjem zelo zadovoljni. Hvala. Eh, Hvala, to je bilo res koristno. Zdaj pa bom prosil gospod Gero, če se odzove na komentarje in vprašanja kolegov. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Bom začela z eh, incidentom na Danskem. Obstajajo problemi s pod izvajanjem z outsourcingom, ampak uh, uh, gre predvsem za nadzor teh podizvajalcev. Ni problem toliko v samem outsourcingu. No, eh, danski nadzornik je ugotovil, da policija ni nadzorovala tega, kaj počne podizvajalec. Isti podizvajalec je tudi procesiral podatke za SIS-2, za Eh, podatke v zvezi eh, z davki, potem z avtomobilskimi tablicami in tako naprej. To je vse izvajalo eno samo podjetje in, in potem je prišlo do kršitve. Eh, raziskali smo to ranljivost, ugotovili, kaj se je zgodilo na tehnični ravni. in eh, izkazale so se hude pomakljivosti eh, glede varnosti na ravni podizvajalca. In to je potem eh, privedlo tudi do neke zunanje internetne povezave, ki je bila nevarna in tako se je potem ustvarila možnost, da nekdo od zunaj vstopi v sistem in potem je prišlo tudi do eskalacije uh, Eh, lahko bi prišlo celo do kopiranja celotne podatkovne baze. Čeprav se je to dogajalo v okviru sistema SIS-1, so potem podatke migrirali v SIS-2 in tisti podatki, ki so v SIS-2, eh, so tudi lahko bili ogroženi. Eh, baza podatkov ni enaka, dinamična je, vrča se spreminja, vseboje nove podatke, mogoče so bili kakšni podatki tudi izbrisani ampak obstajajo skupni podatki, ki so bili prekopirani med tem incidentom. In nihče ne more povedati, mislim, da tudi danska policija tega ne ve. Ne moremo torej vedeti, kako obsežen je bil ta vdor, ali so podatke res poiskali, eh, delno ali eh, celovito, kako so prišli do njih. Ne vemo, ali imajo v tretji strani zdaj te podatke. Verjetno imajo določene informacije, ampak eh, najbrž ne vseh. Ne vemo, kako so bili ti podatki kompromitirani. Torej, to je pomembno raziskati. No, kar se tiče pod izvajanja, bi rada povedala, da imamo tudi vprašalnike eh, v zvezi z evalvacijo Schengna. Imamo eno vprašanje in pod vprašanje tudi o pod izvajanju in kako nacionalni organi nadzora to nadzorujejo. Imajo privilegij glede baze podatkov in pristojni organi eh, pustijo zasebnim podjetjem, da procesirajo podatke in jih ne nadzorujejo, morali pa bi jih nadzorovati. Ne gre torej samo za preglede glede varnosti, to je pomembna stvar, ampak eh, kršitve tukaj ni izvedla oseba, ki je tam delala, ampak je šlo preprosto za pomankanje nadzora. Nacionalni kompetentni organi so tisti, ki morajo nadzorovati podatke. Njihova odgovornost je, da ugotovijo, kaj se dogaja z bazo podatkov. In ko govorimo o teh občutljivih podatkovnih bazah, mislim, da bi države članice morale imeti nadzor nad tem, katera podjetja so tukaj podizvajalci in eh, kako obsežno je to podizvajanje. Eh, ne smejo prepustiti vsega podizvajalcem. To bi lahko povzročilo eh, veliko škodo. No, gospa Sipel je postavila nekaj vprašanj in zdaj bom odgovorila na nje varnost podatkov o tem, ozaveščenost ni zelo visoka. In taka je realnost tako v javnem kot zasebnem sektorju. Varnost je neka investicija, ki se pogosto ne zgodi, eh, zato da bi dosegli varstvo podatkov. Določeni sektori, naprimer bančni sektor, veliko vlaga v varnost ampak ne vsi. Na splošno je vlaganje zelo eh, majhno, javni organi eh, tega ne počnejo in mora priti do neke kršitve, da se ljudje zbudijo in da se tega zavedo. Mm, treba je vlagati tudi v posebno osebje, ki je temu namenjeno. Eh, premalo je torej ozaveščenosti v zvezi s tem. In naša naloga je tudi v tem, da da tudi z varstva podatkov, stališča varstva podatkov govorimo o pomenu varnosti. Eh, ko gre za varnost osebnih podatkov, eh, za integriteto podatkov, je to zelo pomembno. No, kar se tiče ozaviščenosti javnosti, naj povem še naslednje. Skupina bo imela tudi temu posvečeno spletno stran. Vprašali ste, ali so vsi nacionalni organi eh, na isti strani, torej eh, ali so skupaj. Eh, pogosto mi rečejo, ne napovedujte preveč, da ne bo potem kakšnega razočaranja. To se tudi zgodi, ampak mislim, da nasplošno veliko časa vlagamo v zadeve povezane s Schengenom. S tem se ukvarjamo že nekaj let imamo tudi informacije v različnih jezikih. In eh, to je odvisno tudi od eh, državljanov tretjih držav, torej od eh, državljanstva teh državljanov, ki se obrnejo na nas. Tudi naša skupina bo eh, tukaj pomagala, imeli bomo svojo lastno spletno stran, zdaj stvari zaključujemo. Mm -hmm. In ko bo to končano, boste vse naše dejavnosti lahko spremljali tudi prek spleta. Vprašali ste tudi o, o obnovitvah upozoril. Prav tako gospod Koeljo se je tudi zanimal za to. No, mi bomo naredili naslednje. Začeli bomo s statističnimi podatki, kajti na ta način že dobimo določene namige, kako eh, nadaljevati. Začeli bomo s statističnimi podatki, koliko teh opozoril se obnovi, eh, kako je s tem. In kot pri vseh inšpekcijah bomo tudi mi imeli vzorec, ki ga bomo naključno preverjali. Eh, na ta način bomo dobili neko idejo. Eh, nemogoče je preverjati na tisoče podatkov, ampak skušali bomo preveriti kar veliko odstotek. Mm, prosili bomo tudi za upravičilo, torej upravičitev teh podatkov. Zdaj je to potrebno. Eh, potem imamo tudi načelo nujnosti. Eh, te, ta upozorila oziroma podatki se morajo hraniti samo toliko časa, dokler so potrebni. Eh, ni treba, da dosežemo rok treh let ali enega leta. To je lahko krajše, če podatki niso več potrebni. Vendar pa ne bomo mi podajali te ocene, to bodo storili nacionalni organi in mi tudi ne bomo ugovarjali njihovi oceni. Vendar pa ocena mora biti upravičena. Za nas je pomembno, da preverimo, ali so upravičili, zakaj določena oseba mora ostati v sistemu. Če tega ne bodo upravičili, potem eh, bomo mi eh, tudi ustrezno ukrepali in na ta način bomo torej postopali. Kar pa se tiče eh, nacionalnih kriterijev in poročila v zvezi s tem, to bo vzelo več časa, poročilo ne bo pripravljeno že naslednje leto, da bi na ta način prispevali k predlogom. Po prvih letih naše dejavnosti bomo to naredili. Prispevali bomo tudi eh, k poročilu, ki ga mora komisija pripraviti vsaka tri leta. Tega zaenkrat nismo mogli narediti, to nam uh, vzame veliko časa. Treba se namreč obrniti na vse države članice, na vse njihove nadzorne organe. In imamo 24. člen, potrebujemo razloge, da se sproži uh, takšna zadeva, da se sproži upozorilo, naprimer zato, ker je nekdo bil uh, eh, usumljen ali obtožen uh, zaradi nekega kasnivega dejanja. Uh, Veliko razlogov je eh, za eh, to vrstno ukrepanje. Pregledati je treba tudi nacionalno zakonodajo in ugotoviti, kaj eh, je skupnega, kaj ni. In ko bomo imeli ta pregled, potem bomo videli, v katero smer moramo iti. No, dobro bi bilo seveda, če bi bili kriteriji bolj harmonizirani, kot ste predlagali vi, tako bi lahko vse skupaj bolje nadzorovali. Izognili bi se tudi pomankanju proporcionalnosti in kot je rekla komisija, obstaja tudi problem eh, kakovosti. No, včasih imamo razpis ukrepov z eh, enim imenom, z dvema imenoma. naprimer, če pa je eh, ljudi eh, ogromno, takih ljudi, ki so vključeni, lahko eh, tudi več enakih imen. In eh, nič nam ne kaže na to, eh, katera je tista oseba, ki jo iščemo, lahko eh, pride do preverb in tako naprej, mogoče bi eh, prsni vtisi tukaj nekaj rešili, ampak s tem so povezani potem drugi problemi. Mm, Portugalska je moja država in tam eh, eh dobimo veliko prošen za dostop, to gre potem na našega eh, nadzornika podatkov, eh, on dobi te prošne. Vsak dan se soočamo s tem in ugotoviti je treba, ali eh, gre za prave osebe ali ne. Kar se tiče poročil, se bomo potrudili, ampak mislim, da poročilo ne bo pripravljeno pravočasno. E, kaj, kar pa se tiče izziva interoperabilnosti in tega, ali smo tudi vključeni v skupino na visoki ravni oziroma se ta skupina z nami posvetuje, kot je rekla komisija, imamo uh, dobre institucionalne odnose s komisijo, komisijo vabimo na naše sestanke. Uh, Ehm, prosimo za podatke, ehm, stavljamo si vprašanja, komisija potem eh, stvari razišče, imamo dober odnos z njimi. Ampak to ni formalno sodelovanje. Je sicer dobro, ampak eh, formalno ni, smo naproženi, da pripravimo eh, mnenje o tem smo torej vključeni, ampak ne na nek formalen učinkovit način. Oziroma na eh, dejanski način. Mislim, da bi ti, te zadeve morale vključevati vse nacionalne nadzornike za varstvo podatkov. Pri trenutnem sistemu obstajajo problemi. in eh, mi živimo, ali so sistemi integrirani ali ne. Imamo tudi umestnik za, enotne, eh, za enotna iskanja, nekateri organi pregona to že imajo. Eh, možno eh, je to torej preiskati, eh, ali če imajo dostop do SISA, VISA, Eurodaka, do dveh od teh ali treh. Eh, v tem primeru potem lahko uh, imajo dostop do enotnega iskanja, upišajo ime in podobno. Mm, iščejo pač v sistemih, ki eh, so jim dostopni. Sistemi pa niso interoperabilni, so ločeni med seboj. Lahko pa istočasno pregledam torej, vse sisteme, do katerih imam dostop. To je zelo pomembno eh, za tiste, ki delajo na operativnem področju, torej da jim iskanje ne vzame preveč časa. Seveda bi radi bolj aktivno sodelovali v razpravah, ki trenutno potekajo na tem področju, vendar pa formalno nimamo eh, tega statusa. Smo pa seveda pripravljeni Eh, sodelovati. Eh, vendar je to odvisno tudi od vas, ne samo od nas. Hvala, gospa Gera. Hvala za zelo eh, celovito predstavitev in za vse vaše odgovore. To zelo cenimo. Dragi kolegi, naj povzamem. Gospod Rute bo z nami v ponedeljek, poročal bo o delu skupine na visoki ravni. Imamo torej novo eh, delovno skupino v okviru odbora Libe, kjer eh, bodo koordinatori spremljali vse prednostne naloge. Gospod Kojeljo vodi to delovno skupino. Eh, torej gre za skupino za nadzor Schengna, osredotočate se predvsem na to. Imamo pa tudi misijo odbora Libe v EU-LISO 3. in 4. novembra poskrbeti moramo za to, da bomo spremljali te zadeve in da bo to prednostna naloga našega odbora. Hvala vam za vašo prisotnost. Hvala tudi vsem kolegom za sodelovanje pri tej razpravi. Hvala. Eh, lotili se bomo točke 20. Gospod Zeprej, oprostite za zamudo, ampak gre za isto eh, temo. Če nek član parlamenta postavi vprašanje, komisija pa ne odgovori pravočasno, potem eh, postavimo pisno vprašanje v skladu s pravilom 130. Eh, komisija mora na to vprašanje odgovoriti. In tukaj je šlo za vprašanje eh, z dne 31. augusta oziroma 23. augusta Eh, sklepi o vračanju in premestitveni ukrepi, beleženje v sistemih SIS ali Eurodak. Gospod Depre ni prejel odgovora do 15. septembra, ko je bil rok in eh, zato smo to vrstili na dnevni red. Prvi bo besedo dobil gospod Gerard Depre, potem pa bomo prosili komisijo, da odgovori na to vprašanje. Gerard, izvolite. Hva, hvala eh, ta razprava je, bilo, je bila zelo zanimiva. No, pred nekaj časa sem že postavil vprašanje komisiji, če na evropski ravni obstaja baza podatkov, eh, ki bi državam članicam omogočila, eh, da izvejo, eh, eh, kaj o sklepih o vračanju in premestitvenih ukrepih za državljane tretjih držav. Ugotovili smo, da je eh, izmenjava informacij pomankljiva. Eh, komisija je eh, to potrdila, ampak rekli so tudi, da bodo naredili upise v SIS obvezne. Zakaj bo pa sistem SIS tisti, ki bo najprimernejši za upis sklepov vračanju in premestitvenih ukrepov? Zakaj torej eh, to upisovati v sistem SIS? Komisija ima tudi predlog, eh, prek katerega naj bi bilo obvezno za države članice, da v Eurodak upišejo vse eh, državljane tretjih držav, ki so nezakoniti priseljenci. Torej v Eurodaku že imamo podatke, njihove prstne vtise, slike in tako naprej. Ampak Eh, tako ne bomo vedeli, eh, kakšna je njihova situacija, ali so prisiljeni zapustiti območje Evropske unije. Zanima me, eh, zakaj imamo potem Eurodac in vse te podatke, če ga ne povežemo z ustreznimi sistemi. Hvala. Gospa Jansen, ali lahko prosim odgovorite na to vprašanje? Hvala. Spoštovani člani odbora Libe, spoštovani gospod Depre, rada bi prebrala odgovor. Uh, torej 48-44 skozi 2016. In sicer gre za ta odgovor, ko uh, imamo pravila v zvezi z nezakonitimi priseljenci tretjih držav na območju Evropske unije. Torej, uh, To že ureja direktiva. Komisija trenutno razmišlja, ali ta pravila še vedno zagotavljajo ustrezen odgovor na izzive Evropske unije, ki se eh, eh, sooča z velikim pritokom beguncev in migrantov. Eh, ti pa se potem selijo po Evropski uniji. Države članice si ne izmenjavajo informacij o pisnih sklepih glede vračanja migrantov. Eh, nek migrant, ki mora zapustiti območje Evropske unije, se lahko preprosto preseli v drugo državo eh, šengenskega območja. Tukaj bi potrebovali nov postopek, s katerim bi še eh, preložili oziroma zavlekli preselitev te osebe. Komisija je napovedala svoj namen, da informacije vključi v sistem SIS ko gre za vračanje nezakonitih priseljencev. Države članice morajo v SIS-2 uh, eh, vključiti vse informacije, s katerimi bodo preprečile eh, ponovno vrnitev uh, te osebe v uh, državo. S tem naj bi povečali pregled uh, in naredili odločitve bolj pregledne. Uh, Eh, tudi ko gre za preseljevanje iz ene v drugo državo članico. Eh, ta ukrep ne predvideva pravnih eh, sprememb, zahteva pa harmonizacijo med organi, ki so odgovorni za vračanje. Mm, to je bilo prvo vprašanje, drugo vprašanje pa je bilo poslano 23. augusta in upravičujem se, ker komisija še ni zagotovila uradnega odgovora, ta bo uh, sprejet 17. oktobra. Uh, To bomo poslali 17. oktobra, bom pa vam uh, povedala, zakaj smo izbrali sistem eh, SIS kot najprimernejši sistem za vključevanje uh, informacij in pisnih odločitev o vračanju. Dobre, sistem SIS je uh, najširša platforma za izmenjavo informacij v Evropi oziroma informacijski sistem. Uh, Ehm, ta sistem je na voljo policijskim in mejnim organom, eh, ti potem lahko takoj ukrepajo. Ehm, pri Eurodaku pa temu ni tako. Eurodak ima zelo omejen namen in podpira predvsem izvajanje Dublinske uredbe. Ehm, obseg Eurodaka tudi ni dovolj obsežen, da bi se vključile odločitve oziroma sklepi o vračanju, naprimer ne tiste, ki so, uh, uh, torej ne vključuje tistih odločitev, ki so podane kot odgovor na kazniva dejanja, naprimer. SIS pa že ima uh, bazo podatkov v skladu s členom 24 uh, in tukaj je bilo treba samo uh, uh, to povečati, obseg uporabe povečati tudi na pisne sklepe. Uh, V prejšnji fazi smo že razpravljali o tem, e, imamo neke vnose, ki jim potem sledi pisni sklep in za. Oprostite. E, tolmači prosijo, če govorite malo bolj počasi, zato ker ne morejo slediti. So, Obstajajo pomembni elementi pri SIS-u. Um, to je najboljši instrument za izmenjavo informacij in je že na voljo vsem policijskim organom. Policijski organi lahko uh, vidijo ukrepe, ki so predvideni in jih potem tudi izvedejo. Pri Eurodaku pa temu ni tako. Eurodak ima uh, zelo omejen uh, namen. Tukaj gre za var, varovanje oziroma shranjevanje podatkov o nezakonitih priseljencih in prosilcih za azil. Ta se lahko uporabi samo v izjemnih primerih strani organov, eh, ne pa v tolikšnem obsegu, kot eh, se uporablja SIS. Ko nekoga preverijo eh, na ozemlju, naprimer na ulici, policijski organ lahko takoj ukrepa. To je ena točka obseg evrodaka tudi ni dovolj širok, eh, da bi vs, omogočil eh, vključevanje vseh, ki so um, predmet eh, teh sklepov. To ni vključeno v evrodak, je pa to že vključeno v SIS v okviru prepovedi vstopa v državo. SIS to pokriva, torej prepovedi vstopa in to je tista. Uh, raven, ko nekdo zapusti šengensko območje. In ko nekdo že zapusti območje, pa nimamo gotovosti o tem, v tistem obdobju. Uh, še vedno obstaja sklep o vračanju. Zdaj uh, vidimo samo fazo, ko nekdo zapusti državo, pa nimamo uh, zadostnega pregleda nad eh, sklepom o vračanju. To bomo zdaj še dodali v SIS. Pomemben razvoj pri SIS-u je tudi v tem, da bo na voljo tudi avtomatsko prepoznavanje prstnih odtisov in to od leta 2017 naprej, torej eh, nedokumentirane osebe na ozemlju ali pa tisti, ki imajo več identitet ali pa Eh, ponarejeno identiteto, ti bodo lahko identificirani tudi s prstnimi odtisi. In države članice bodo odločile, v kakšnih okoliščinah se lahko izvede preverba prstnih odtisov. Bo pa to uh, ključna značilnost SIS-a. S tem bomo lahko identificirali eh, nezakonite priseljence. Uh, No, tudi jaz sem se tukaj malo izgubil. Žerar, želiš še enkrat besedo? To je tvoje vprašanje, tako da lahko še enkrat spregovoriš. Yes. Če bomo vsi imeli eh, sistem prepoznavanja prstnih odtisov, zakaj bomo državam članicam eh, naložili obveznost, da zbirajo prstne odtise od vseh nezakonitih eh, priseljencev, ki so na njenem ozemlju? Please go ahead, yeah. The point of this is to try, the point of this is... Gospod Prebirat dobil svoj odgovor. To je namen celotne razprave in tukaj bomo stali, dokler ne bo dobil odgovora. Ali lahko, eh, prosim, počasi odgovorite eh, na zastavljeno vprašanje? SIS eh, trenutno lahko prišemo samo z alfanumeričnimi podatki. Torej osebo lahko iščemo po imenu ali pa z uh, datumom rojstva. Če nekdo uporabi drugačen dokument ali lažno identiteto, tudi če uh, potem unesemo njegovo ime, te osebe ne bomo našli. In zato je zelo pomembno, da imamo tudi možnost iskanja s prstnimi odtisi. Uh, če imigranti zapustijo državo, kjer so vložili prošlost za azil in gredo v drugo državo in tam vložijo mogoče spet prošlost za azil eh, pod drugo identiteto, drugim imenom, bo v sistemu SIS to mogoče lahko bo mogoče to identificirati s prstnim otisom. Upravičujem se, ampak še enkrat, zakaj bomo državam članicam naložili, da Eh, vzamejo eh, digitalne podatke, digitalni prstni vtisti in uh, sliko obraza vseh nezakonitih priseljencev. Če bomo to imeli zdaj še v SIS-u, obstajajo pa ti podatki že v Eurodaku. Yes, yes, namen SISA in Eurodaka je zelo različen. Eh, gre za to, da se identificirajo nezakoniti priseljenci in migranti. Eh, torej, preveri se, kje so bili najprej registrirani in katera država mora obravnavati njihovo prošnjo za azil. To je namen Eurodaka. Oziroma, to je namen SISA. Eurodak pa shranjuje samo prstne otise in ne. Uh, alfanumeričnih podatkov. Tukaj gre za to, da se eh, spremljajo konkretni ukrepi, ne samo lociranje osebe, ampak da policijski organi eh, izvedejo konkretne ukrepe, naprimer, da se osebo eh, aretira ali da se jo da, pod, da se jih zagotovi nek nadzor. Torej, SIS je na voljo mejnim organom, policijskim organom in ko pride do potrebe, da se nekoga identificira, je tu na voljo SIS. SIS je torej najbolj koristno orodje za shranjevanje informacij o sklepih o vračanju, zato ker ljudje, policisti, ki eh, izprašujejo nekoga, bodo lahko preverili eh, identiteto ne bo se jim treba obrniti na uh, ustrezen organ, ki bo potem to preveril v Eurodaku. Namen in obseg uporabe sta tukaj povsem drugačna, torej za Eurodak in za SIS. Ja, torej, no. ta odgovor me ni prepričal. Okay, I mean, okay, um, Thank you very much. Najlepša hvala komisiji. Vidim, kaj je vaš odgovor, pač vi govorite o omejitvah teh dveh baz podatkov. Gospod Deprej pa sprašuje, zakaj te informacije niso tudi v Eurodaku in ni zadovoljen z odgovorom. Ampak mislim, da boste morali to na nek drug način urediti. Želite še kaj dodati? Well, the Eurodac is not a com Eurodac ni celostna baza podatkov za migracije, ni arhiv, tam niso shranjeni podatki ampak, eh, in celotna zgodovina, ampak samo prstni odtisi. Tudi SIS ni arhivska baza podatkov, ampak vseeno je tam več informacij. Poleg tega imamo tudi eh, tam konkretne ukrepe, ki jih v Eurodacu ni. Zato imamo celotno infrastrukturo, ki stoji za sistemom SIS, s katero lahko sledimo dodatnim informacijam in tam imamo tudi eh, celotno zgodovino neke osebe. Na tak način pa lahko potem oblasti oziroma organi sprejmejo primerne ukrepe. Pri Eurodaku pa to ni tako. Eurodak ima jasne omejitve, kar se tiče njihovega, njegovega namena in tudi drugačen cilj. Bomo zadevo pustili na tej točki. Najlepša hvala komisiji za te informacije. Žerar, hvala za vprašanje. Bomo to še spremljali. Še nekaj bi omenil. SIS-2, VIS in Eurodak bomo pregledali in zato bomo temu namenili veliko časa. Temu vprašanju se bomo torej kmalo ponovno posvetili. Hvala, Žerar, vseeno za vprašanje in komisiji za poskus odgovora. Uh, Nadaljujemo z točko 22. Gre za misijo odbora Libe na EASO v Malti od 18. do 20. julija. Gre za osnutek poročila delegacije torej od 18. do 20. julija so tri kolegi obiskali EASO v Navaleti. Tam so bili Cecil Kejenge, ki je bila vodja delegacije, Helge Stevens za EKR in Carlos Coelho za ALS. Obisk je potekal v okviru uh, dvoletnega obiska oddelka Libe agencija letošnji obisk je bil povezan z trenutno krizo z begunci in odborom eh, in agencijo EASO. Tam smo si ogledali, kako se eh, obravnava nove begunce, ki so pravkar prišli in tako naprej. Cecilke Engen nam morda lahko poda poročilo kot vodja te delegacije in eh, predstavi osnutek njihovega poročila. Izvolite. Grazie, Presidente. E, uh, in effetti siamo stati accolti. Najlepša hvala. Res je, lepo so nas sprejeli na Malti, ampak eh, vsi so bili tudi zelo strokovni. Izvršni direktor EASA nas je sprejel, tam pa so bili tudi drugi člani urada in predstavniki malteških oblasti. Seveda tudi predstavniki civilnih organizacij. Srečali smo se z predstavniki EASA in tam smo opazili, da so vsi zelo profesionalni, da svoje naloge opravljajo strokovno. Njihove naloge pa so širše kot samo e, institucionalne naloge, ki smo jim jih zadali. EASO ima sedaj um, svoje urade tudi v Bolgariji, Italiji in Grčiji nimajo dovolj zaposlenih, da bi izvajali vse naloge in zato njihova operacija nima dovolj sredstev. Nekaj zaposlenih je prišlo iz ZDA in uh, ti so v pomoč, ampak niso dovolj. Poleg tega tudi finančnih sredstev seveda ni dovolj. Večino dela EASO opravlja v Grčiji, kjer dobro sodeluje z grškimi oblastmi. Od marca do junija je iz Sirije prišlo 9000 ljudi v Grčijo. V kontekstu sporazuma z Turčijo lahko EASO opravlja postopke glede vstopa in potem predlaga priporočila grškim oblastem, kar se tiče specifičnih primerov. EASO pomaga tudi z podporo pri intervjujih prosilcev za azil. Mnogi izmed teh prosilcev so potem tudi eh, sprejeti kot eh, begunci, kot eh, naprimer državljani Bangladeša in Pakistana. Na tak način ASO podpira program premestitve. Izvršni direktor Jose Carrera skupaj z celotnim odborom pripravlja zelo dobro misijo, katere naloga je, da se identificira najpomembnejše izzive, ki so povezani z premestitvijo in preselitvijo. Države članice niso dovolj zauzete, poleg tega so tudi birokratski postopki predolgi, pa tudi nekaj varnostnih vprašanj je bilo. Torej, najprej sem govorila o Grčiji, sedaj pa se bom posvetila Italiji. Tam so pomembni glede registracije migrantov, po drugi strani pa delujejo tudi v Zahodnem Balkanu in državah, ki se nahajajo tam. Kar se tiče vrnitev oseb v Turčijo, no, bilo je veliko več vrnitev v Turčijo kot pa v druge države. Govorili smo z oddelkom za analize in ti so potrdili, da EASO nima podatkov o varnosti tretjih držav za te ljudi, ampak daje na voljo samo podatke in eh, informacije o teh državah. Te informacije pripravijo na EASU skupaj za strokovnjaki iz držav članic. Torej, jaz sem pa pomagal analizirati situacijo v držav, izvornih državah. Države članice pa bodo morale to analizo tudi upoštevati, ko bo šlo za postopke glede vračanja v eh, tretje varne države. Kar se tiče usposabljanja, tukaj smo slišali veliko informacije glede usposabljanja tistih, ki potem usposabljajo druge, naprimer. Situacija je precej dramatična, kar se tiče trgovine z ljudmi in eh, kar se tiče glede mladostnikov. V prihodnosti se bo EANSO osredotočal tudi na žrtve mučenja. Jose Carreras pa nam je povedal še nekaj o novi vlogi EANSO ko bo EASO postal samostojna agencija. Direktor nam je povedal, da bo ta agencija morala imeti dostop do baz podatkov. Na tak način bodo lahko namreč uporabili meta podatke, s katerimi bodo lažje razumeli in opisali trenutno situacijo. Za EASO je zelo pomembno, da se uredba kar se da hitro sprejme, namreč na tak način bodo imeli dovolj finančnih sredstev, pa tudi dovolj strokovnega, specializiranega osebja. Srečali smo se tudi z ministrom za notranje zadeve na Malti. Povedal nam je, da je potrebno izboljšati postopek premestitve, poleg tega pa meni tudi, da moramo vlagati več sredstev v zunanjo politiko, da bi preprečevali ta priseljevanja. Šlo je torej za dobro misijo, spoznali smo veliko strokovnjakov, ki odlično upravljajo svoje delo pod težkimi pogoji. Imajo premalo osebja in si želijo preprosto bolje delati, želijo biti bolj avtonomni in neodvisni. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kienge, hvala za to poročilo. Dva kolega sta se še želila javiti. Najprej gospod Koeljo, ki je bil tudi del delegacije. Hvala, Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Kenge. Namreč eh, to je bila zelo dobra izkušnja, da smo lahko z gospo Kenge in gospo Stevens obiskali Malto. Tri kratke komentarje imam. Najprej bi rad povedal to, kar je že omenila gospa Kenge. EASO in eh, direktor EASA upravljata odlično, izvrstno delo. Drugič, EASO ima premalo osebja, premalo sredstev in njihove pristojnosti niso dovolj za to, kar mi od njih pričakujemo. In tretji komentar, tukaj gre za moje osebno mnenje. Mislim, da je jasno, da države članice potrebujejo in si želijo pomoč EASA, žal pa niso pripravljene dati dodatnih sredstev za EASO na podlagi teh treh komentarjev, torej sklepam, da je zelo potrebno, da pripravimo novo pravno podlago in kar se na hitro sprejmemo novo zakonodajo na tem področju, da bodo lahko delali. Hvala. Hvala za ta kratek in pomemben prispevek. V kratkem času ste povedali vse, kar je tukaj pomembno. Kolegi na EASU se bodo gotovo strinjali s tem. V imenu Helge Stevens bo gospod eh, Halaho podal sporočilo gospe Stevens. Izvolite. Hvala lepa. Ja, prebral bom eh, sporočilo gospe Stevens, ki danes žal ni mogla priti veselje mi je bilo, da sem lahko obiskala EASO v obliki eh, delegacije Libe. Navdušena sem bila nad njih, njihovim delom. V Evropi je vse več migracijskih tokov in zato opravljajo tako pomembno delo. Načeloma ne podpiram eh, razširitev evropskih agencij, ampak kar se tiče EASA je to logičen in pomemben korak, namreč eh, po vsej Evropi moramo deliti sredstva za to pomembno nalogo. Nova agencija za azil ima zelo pomembno nalogo, namreč zagotoviti mora spoštovanje zakonodaje na področju azila. Ločiti mora prosilce za azil od tistih, ki želijo nezakonito prečkati meje. Veseli me že, da bom videla rezultate tega pomembnega dela. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo komentirati tukaj? Če ne, potem bi se najlepše zahvalil gospe Kienge za ta obisk delegacije in za zelo dobro poročilo, ki ste ga pripravili, ki bo gotovo pomagal, eh, pomagalo pri našem nadaljem delu in sodelovanju z EASom. Hvala. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo z dnevnim redom in sicer za točko 21. Še enkrat gre za vprašanje azila. Gre za mnenje ki govori o beguncih in eh, preseljevanju migrantov, vloga Evropske unije in našega zunanjega delovanja. Poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je gospa Vržeja. Samo kratek uvod, preden dam besedo Mari Kristin. 7. junija je komisija objavila sporočilo o tem, da bodo vzpostavili nov partnerski okvir z tretjimi državami glede Evropskega agenda za migracije. Sporočilo smo v odboru Libe videli 15. Eh, junija 2016. Odbor AFET in DEVE bodo skupaj pripravila mnenje na lastno pobudo, torej uh, begunci in migranti vloga zunanjih dejavnosti Evropske unije. Koordinatori odbora Libe so to mnenje eh, namenili skupini GUE in poročevalka je gospa Mari Kristin Vrže. Sedaj pa jim dajem besedo, izvolite. Merci, eh, monsieur le président. Eh, merci de votre... Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za vaš uvod. Želela bi še nekaj dodati. V pododboru sem zadržena tudi za poročilo, ki nam je sprejeli naslednji teden. Gre pa za migracije in človekove pravice v tretjih državah. E, ta, to, ta poročila gredo v podobno smer. Potem pa imamo še poročilo kolegice Valencija in Dias Valencijo in veliko prekrivan bo med temi poročili, ki bomo obravnavali naslednji teden na plenarnem zasedanju, in pa poročilo Dev Afet. glede katerega imamo za mnenje. Zelo težko je pripraviti mnenje, ki obsega samo 1500 znakov, tako da bi se želel naprej upravičiti prešovalcem v sencu, smo se pa že prej srečili in sem razložila točno, če je problem. Ta osnutek, ki ste ga dobili, je kratek, ni dovolj nijanziran, dovolj direkten je. Mislim, da mi je uspelo se nekako osredotočiti na glavne zadeve, na glavne pristojnosti odbora Libe in tudi na to, kaj nas lahko skrbi glede sprememb v evropski politiki na tem področju zelo na kratko naj predstavim to mnenje. V prvem delu navajamo, kakšna je trenutna situacija. Eh, tisoč ljudi je nekako izgubilo korenine, so uh, morali svojega uh, bivališča. In uh, izpostavljamo tudi to, da je treba pokazati solidarnost vizavi teh oseb, uh, tudi kar zadeva pač uh, varovanje njihovih pravic. Tretje države so pred ogromnimi izzivi zaradi teh razseljenih oseb. Na kratko sem tudi povedala, kakšne bi znale biti rešitve, naprimer zakonite poti preseljevanja, potem program uh, za preselitve, humanitarnije vizumi, zunanja politika, varne države, obravnava migrantov, pošiljanje v tretje države, ker nima nikakršne zakonodaje, glede pravic migrantov in ker nimajo nekakršne zakonodaje glede azila in pa spostavljamo tudi potrebo potem, da se oceni, koliko sredstev zares potrebujemo. Pročevalci v senci sem se obljubila, ampak nisem še imela dovolj časa, da bi to tudi storila in se obljubila sem jim, da bom poslala predloge spremembe za to, da bi dopolnili to mnenje, da bi dodali malce več nijans, tako rekoč. Želela sem dodati še eno zelo pomembno vprašanje in mislim, da se večina poročevalcev s tem se strinja, s tem gre za vprašanje. Gre za zaščito ranljivih oseb, ki je zelo pomembna v očeh eh, številnih poročevalcev, ampak vem, da je glede tega obstaja konsens zato bomo pač v obliki amadmajev dodali potrebo po zaščiti otrok, žensk in eh, mladoletnikov brez spremstva. Toliko, gospod predsedujoči, glede um, tega mnenja. Zdaj pa bom z veseljem prisluhnila vsem komentarjem in potem poskušala te komentarje tudi vključiti v to poročilo na ponedeljka. Hvala. Thank you, Mrs. Vergiat, very much for that. And... Najlepša hvala. Tako začnemo lahko za razpravo. Gospod Depri, izvolite. Ah, ja, hvala. Govorim v imenu Amiluja Mišela, ki je poročevalec v Senci glede tega dosjeja. Tako da bom pač prebral tole besedilo, ki ga je, prebral, ki ga je pripravil. E, najprej bi se želel zahvaliti gospe Veržija za a, eh, ta osnotek mnenja. E, sprejeto je bilo časovno gledano zelo primernem času, imamo deklaracijo iz New Yorka in pa sporočilo, ki ga je komisija sprejela junija 2016 v zvezi z novim okvirom za sodelovanje partnerstva s tretjimi državami. In to so neki znaki v zvezi s politiko, glede katere mora stališče zauzeti tudi naša, naš parlament. Eh, mnenje odbora Libe mislim, da lahko veliko doda k temu poročilu. Zlasti bi želel zopet izpostaviti vzpostavitev, kako pomembno je vzpostavitev zakonitih poti za priseljevanje. To mora biti ključna, ključni element našega zunanjega delovanja, kar zadeva migracije. Stališče parlamenta smo že večkrat uh, navedli, izrazili, ampak zdaj moramo sprejeti tudi bolj konkretne ukrepe, tudi kar zadeva sodelovanje s tretjimi državami. Ponovna namestitev mora, uh, je mehanizem, ki ga moramo še nadgraditi in ne samo kar zadeva Evropsko unijo, ampak tudi na globalni ravni. Evropska unija mora dajati zgled in opravljati neko vlogo gonilne sile na mednarodni ravni. Potem pa še par drugih elementov, za katere je pristojen naš odbor in ki bi jih morali obravnavati v tem mnenju. Gre za vračanje in ponovni sprejem in vprašanje sodelovanja s tretjimi državami, zato da bi se bolj očekovito purili proti tihotapcem in trgovini z ljudmi. Toliko gospod predsedujoči, glede mnenja Ljuja Mišela, ki bi ga gotovo tudi glasno izrazil, če bi bil prisoten tu lehole. Najlepša hvala, Kristin Revo, izvolite. Hvala, tudi sama bi, še, bi se želela zahvaliti poročevalki Mari Kristin, čestitam ti tudi za ta osnutek, besedila, saj ste uspeli nekako združiti različne vidike, ki so povezani z našim zunanjim delovanjem glede migrantov. Naša skupina se posem strinja s oceno, ki izhaja iz tega mnenja. Pomembno je, da se osredotočimo na um, učinke, ki bi jih ta politika imela na pravice migrantov. Naša politika glede, migra, glede eh, priseljevanja mora temeljiti na mednarodnem pravu. Evropska Unija bo na ta način veliko bolj kredibilna v zvezi z rovanji s tretjimi državami. Prav tako je treba uskladiti notranjo in zunanjo politiko na tem področju, zato da bi se izognili temu, da bi imeli neke diskriminatorne standarde na področju migracije. Eh, moramo se lotiti tudi uh, vzrokov migracij. Ni dovolj, da se osredotočamo samo na ukrepi, kot so vračanje in podobno. Nepredstavljivo pa je, da osebe vračamo v države, ki jih ne morejo varno sprejeti. V parlamentu to sicer se skozi ponavljamo, tudi pričevalka je to povedala, ampak naj ponovim, da je Evropska unija dolžna odpreti um, varne poti priseljevanja za migrante, lahko bi imeli humanitarne vizume. Uh, Eh, možnost za izobraževanje in usposabljanje in pa spremeniti moramo vizumsko politiko na splošno. Zlasti bi želela izpostaviti to, da je treba harmonizirati delovanje na konzulatih, zlasti ker se teva izdaja humanitarnih vizumov. Prav tako je treba um, omeniti druge aspekte sodelovanja s tretjimi državami, naprimer demokracija, spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje temeljnih pravic, izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in pa pomoč pri integraciji. Poslala bomo tudi amandmaje, ki bodo šli v isto smer kot pa ta osnutek mnenja. Zlasti bi želela izpostaviti situacijo ranljivih oseb, zlasti otrok, žensk in oseb LGBTI. Ti so izpostavljeni še večji, že mažemo, tveganju za nasilje, zato jih moramo zaščititi še bolj. Prav tako moramo imeti migratorno in pa zilansko politiko, ki uh, upošteva tudi dimenzijo spola, kot smo to že storili v poročilju, ki smo ga izglasovali. Pa še nekaj, kar bomo imeli v svojih amendmentih, gre za to, da mora parlament izvajati demokratični nadzor v postopku sklepanja sporazumov med Evropsko unijo in tretjih držav in pri izvajanju. Prav tako se moramo osredotočiti na sporazume, ki jih podpisuje Frontex na tem področju. Torej, Eh, najlepša hvala še enkrat poročevalki za to mnenje, za ta osnutek mnenja in veselimo se prihodnega dela. Hvala. And, uh, eh, Mrs. Wood. Najlepša hvala. Gospa Woodenberg, izvolite. Tak, ja, ufane, okay, tak, Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala za te informacije, ki smo jih prejeli. Gre za situacijo s katero se srečuje 65 milijonov ljudi, ki so postali begunci. Prav zato razmišljamo o tem, kako bi lahko pomagali tem ljudem. Ne bomo jim pomagali, če jih kar vse spustimo v Evropo. Ne, pomagati moramo, da bodo pogoji za življenje v njihovih državah postali boljši. 65 odstotkov ljudi, ki pride v Evropo, so v bistvu gospodarski migranti in prav zato izkoriščajo sredstva, ki bi jih mi lahko dali na voljo dejanskim beguncem. Imam eno vprašanje, ki sem ga že večkrat zastavila. Zanimajo me varne in pravne poti, zakonite poti za vstop v Evropo. Evropo. Danes imamo sistem kvote za razdelitev migrantov v Evropski uniji, ampak države članice se žal ne držijo priporočil za kvote beguncev. Prav zato si zastavljam vprašanje, namreč eh, zanima me, kako bomo začeli uvajati humanitarne vizume v tretjih državah in kako se bodo ti vizumi razdelili, ali obstajajo pragovi za število teh vizumov, kako bo to urejeno. Tega predloga nisem dobro razumela. Pa še nekaj glede vračanja, namreč eh, Švedska je lani sprejela izjemno visoko število priseljencev. Na tisoče ljudi nima nobenega razloga, da bi ostali na švedskem in jih želimo vrniti. Mislim, da bi nam morala Evropska unija pri tem pomagati, namreč mi nimamo dovolj sredstev za to. Kar 50 tisoč ljudi je v takšni situaciji in mi nimamo sredstev, da bi jih vrnili. Kaj bo Evropska unija storila, da nam bo tukaj pomagala? Pa še vprašanje glede podnebnih beguncev. Zanima me, če bi lahko to bolje opredelili. Hvala. Saraja, post izvolite. You, hvala, predsedujoči, in hvala, um, Mari Kristin, za te predloge. Imam nekaj predlogov, besedila in eh, če je prav, bi to tudi predstavila. Naprimer, v četrti točki bi lahko dodali nekaj besedila. Tukaj, kjer piše varna pot za migrante in begunce, bi lahko zapisali, da bomo na tak način preprečili tiho tapljenje. Pri točki 8 bi rada dodala, da pozivamo k zbiranju informacij, ki bodo redno tudi posodobljene glede pravic oseb, otrok, žensk, ljudi z invalidnostjo in eh, oseb LGBTI v izvirnih državah, izvornih državah prosilcev za azil. Vključno za državami, ki so na seznamu varnih držav. Pa še dodala bi točki E in B. Namreč eh, pozivamo komisijo, da sodeluje z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki, v izvornih državah prosilcev za azil, zato da določi najboljše načine, kako pomagati posameznikom in skupinam, ki so v ranljivi situaciji. Točka B pa bi bila, da pozivamo komisijo, da vzpostavi stik z nevladnimi organizacijami in um, organ, torej strokovnjaki v država, izvornih državah, da tam najdejo boljša sredstva za uh, izboljšanje situacije v tej državi. To bom dala tudi v pisni obliki, seveda. Hvala. Hvala še, Jean Lambert, izvolite. Liked... Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila Kristin za to poročilo in pridružujem se neči nekaterim stvarim, ki so jih eh, povedali kolegi pred menoj. Ko govorimo o pravni podlagi določenih sporazumov, to je vse bolj pomembno vprašanje. Imamo sporazum za Turčijo, za Afganistanom, ko ni jasno, kaj je pravna podlaga. Parlamenta pa se v te sporazume ne vključuje, kljub temu, da imajo ti sporazumi eh, velik vpliv na vračanje oseb. To pa je tema, pri kateri je parlament, parlament vedno vključen. Prav zato moramo biti zelo pozorni na te sporazume. Kar se tiče širšega konteksta, tukaj imamo vse več pomislekov glede tega, da se, tujo, da se zunanjo politiko osredotoča sedaj na begunce, na priseljevanje, namesto da bi jo pustili tam, kjer je, eh, da bi se recimo osredotočala na razvojno pomoč. Tukaj se zastavlja veliko vprašanj glede naših eh, obstoječih zavez za trajnostni razvoj, za dobro upravljanje, za izboljšanje vladavine prava in človekovih pravic. Če je eden izmed naših ciljev to, da preprečimo tiho tapljenje, potem moramo zagotoviti, da obstaja vladavina prava v izvorni državi tih ljudi. Le na tak način bodo naši ukrepi namreč učinkoviti. Torej, da se finančna sredstva sedaj odvračajo od teh dolgoročnih projektov na tem področju in se jih preusmerja v kratkoročne ukrepe, s katerimi preprečujemo premike ljudi, to ni smiselno, to je kontraproduktivno. Poleg tega se moramo zavedati tudi učinka vračanja in sicer v globalnem kontekstu. Če vzamemo za primer Afganistan, no, Pakistan je sedaj eh, se zavezal, da bodo vrnili približno en milijon afganistanskih priseljencev, enako velja za Irak in to bo vplivalo na Afganistan. Ta učinek moramo razumeti. In zagotoviti moramo, da naša dejanja izboljšajo situacijo v izvorni državi in je ne poslabšajo. Če in to je velik, če bomo sprejeli to pot za države, kot je Afganistan, potem moramo razmisliti, kako bomo ljudi pripravili na vrnitev in kako jim bomo pomagali pri ponovni integraciji v družbo. V nasprotnem primeru bomo ljudi pač eh, pripeljali v Kabul, jih vrgli z letala in potem je to to. Nekatere države želijo vrniti tudi mlade ljudi, ki nimajo nobene veze z izvorno državo, ki naprimer ne poznajo jezika tam. To velja za mlade moške tako kot druge ljudi. Razumem pomisleke glede ranljivih skupin, ampak eh, vseeno se mi zdi, da mladi moški tukaj ne bi smeli biti edina žrtev. Kar se tiče varnih držav izvora, o tem smo že govorili na pravni način, ampak mislim, da moramo zagotoviti, da imamo tukaj tudi dimenzijo zunanje politike. Ko gledamo eh, na to, ali je neka država varna, tretja država, moramo to gledati objektivno, ne pa v smislu naše zunanje politike. Kar se tiče podnebnih beguncev, to je tema, h kateri bi se morali v prihodnosti še vrniti. Omeniti pa bilo potrebno tudi, kako lahko uspodbujamo druge države, da pomagajo pri organiziranih eh, preselitvah znotraj našega okvirja ali pa podobno našemu okvirju, naprimer. Pripričana sem, da bo to poročilo eh, zelo dobro in bo pomagalo drugima odboroma. Hvala. Hvala, Jean. Ja, to mnenje očitno eh, pomaga pri dobri razpravi. Preden dam besedo poročevalki, bi pozdravil še skupino obiskovalcev, ki se nam je pravkar pridružila. Povabila jih je kolegica Natali Grisbek in uh, so tukaj iz področja za pravosodje in varnost. Dobrodošli. Besedo sem želel dati Marii Kristin. Tukaj nismo v francoskem odboru, samo tako naj omenim, da to ni edini razlog, zakaj govorijo samo francozi. Ampak no, prej bom dal eh, besedo še komisiji. Lahko torej eh, dam besedo najprej komisiji ali pa želiš besedo ti, Kristin? V redu, potem pa komisija, na kratko izvolite. Brief, brief words. Oui, monsieur le président, très, euh, très rapidement, euh, je voudrais. Ja, zelo na kratko, gospod predsedujoči, mene komisije bi se želel odzvati na par toč, ki so jih omenili člani vašega odbora. najprej kar zadeva zakonite poti za migrante in za tiste, ki potrebujo zaščito. Komisija je julija letos pripravila tudi predlog za okvir za preselitve, ki ga trudno obravnavamo in ki predpostavlja vzpostavitev trajnega okvira, ki odpira zakonite priložnosti, poti za dostop v Evropsko unijo za tiste, ki potrebujejo zaščito. Mnenja smo, da s tem kažemo, da Evropska unija prevzema odgovornost in da deluje solidarno s državljani tretjih držav ki uh, so v nevarnosti. Slišali smo, po, slišali smo tudi to, da bi morali poskrbeti za reintegracijo. V zvezi s tem naj povem, da uporabljamo fiduciarne fonde, sklade iz Afrike, pripravljamo pa scheme za ponovno integracijo oseb po vrnitvi. V naslednjih letih bomo začeli izvajati to vrstne programe, njihov namen pa je ne samo, da vrnemo tiste osebe, ki eh, zakonito ne smejo prebivati na ozemlju držav članic, eh, ampak sprejeli bomo pač nek trajnostni svežen za integracijo, ki bo uh, je imel konkreten vpliv tudi na terenu. Potem pa še nekaj glede teh pomislekov, ki smo jih slišali v zvezi s osebami, ki jih vrnemo v tretje države. Mislim, da ste se uh, nekako navezovali na to deklaracijo med Evropsko unijo in Turčjo. Uh, redno objavljamo tudi poročilo v zvezi s izvanjem te deklaracije in Turčija je sprejela vse potrebne ukrepe. Zato, da bodo osebe, ki so vrnjene v Turčijo, deležene potrebne zaščite. V skladu z direktivo o postopkih za azil je izvajanje uh, tega koncepta varne tretje države pogojen s zakonodajo držav članic, ki omogoča eh, posamezen pregled ulog eh, za izil. Skratka, od primera do primera se preuči, ali se lahko tretja ocena, v katero bo posameznik vrnjen, ocenjena kot varna država. Kar pomeni, da ima vsak prosilec pravico, da izpodbija uporabo tega koncepta, če ocenjuje, da ta tretja država ni varna. In trenutno se ravno to dogaja v eh, teh hotspotih na grških otokih. Migranti, migranti in pa tisti, ki prosijo za mednarodno zaščito, uporabljajo to pravico in ta pravica se tudi upošteva vsak dan. Hvala. Thank you very much and najlepša hvala. Tako, sedaj pa še poročevalka Marija Kristina izvoli. Ja, ne obžalujem, da sem počakala na odgovor komisije, predtem se ponovno oglasim. Ne vem, če ste poslušali različne eh, komentarje poslancev in poslank. Se upravičujem, sem pač zelo direktna, ampak to, da tu ponavljate, ta politični diskurs ne bo dovolj. Mi smo dali pač, oziroma vprašali jasna vprašanja, vi pa samo pravno, formalno odgovarjate na ta vprašanja. Mislim, da na ta način ne boste pomerili nikogar, torej, glede tem, ki smo jih a, omenili. Povedali ste, primer, da izvajate reintegracijo in a, da vračate osebe samo v a, države, ki so varne, ne? morda pa ne vidimo v istem svetu, morda ne srečujemo istih oseb in morda ne beremo istih a, poročil nevladnih organizacij, ki izkrbijo te politike. No, želela bi se sicer vsem zahvaliti za komentarje. Na nekaj pa moramo paziti in sicer na to, da se manipulira s številkami. Eh, številke lahko pove, povejo vse, ampak obstaja pa tudi konkretna realnost. Ja, imamo 55 milijonov beguncev, ampak 80 odstotkov izmed njih se nahaja v državah v razvoju. Ampak to poročilo pa se nanaša na zunanje politike Evropske unije, tako da mislim, da bo pomembno, da razjasnimo, kakšna je situacija glede teh števil. Čeprav je to že v poročilu AFED DEV. Evropska agenda za migracije, ki je predstavila komisija, vsebuje tudi a, ta element a, zakonitega priseljevanja, ne samo preseljevanja, ampak zaenkrat nismo videli skoraj da ni česar glede tega, glede ostalih treh področji, ja, smo dobili ogromno besedil, pravzaprav toliko, da sem se čisto izgubila v teh tekstih. Te predlogi prihajajo tak, v takšni in drugačni obliki, ampak gre samo, da so vedno zelo podobni. Kot so povedali ostali poslanci in pa poročevalci v senci, ugotavljamo, da program za preselitve ni dovolj, da potrebujemo tudi druge a, poti za zakonito priseljevanje. Tudi vedno manj migrantov je, ki prihajajo po zakonitih poteh v Evropsko unijo. 1,7 milijonov jih je prišlo pred parimi leti, danes pa samo 1,4 milijona. Če preučimo poročila, ki so jih predstavile resne organizacije, naprimer Svetovna banka ali pa OECD, vidimo, da posod piše, da Evropa, da si Evropa dela medvedje uslugo, zlasti v smislu doseg, do, doseganja um, gospodarskih ciljev in pa v luči demografske situacije, ki obstaja v Evropi. Tako da imamo še ogromno dela pred nami. Uh, Menim pa tudi, in tem, glede tega se strinjam z večino mnen, da je vprašanje mobilizacije, mobilizacije vseh zunanjih politik Evropske unije, zato da bi se borili proti ključni, ključnim vzrokom za priseljevanje, ključno. Saj v praksi opažamo, da se parlament vse bolj postavlja na stranski ter glede teh politik. Ne vem, če ste to videli, ampak danes dopoldne sem v tisku brala, da je prišlo do vrha um, evropskih ministrev za notranje zadeve in pa afriških ministrev, ampak to sem jaz prebrala v tisku, ko se, se stanejo ministri za notranje zadeve, je to skljub samo povezano z delom našega odbora. Tega, o tem bi morali biti poščeni. Skratka, gre za mnenje odbora Libe, tudi AFET eh, veliko dela na tem področju. V amandmajih pa se moramo osredotočiti samo na to, kar, za kar smo pristojni mi kot odbor Libe, na najpomembnejše zadeve za nas. Mislim, da je to povedal gospod Depre. Skratka, zagotoviti moramo neko dodano vrednost kot odbor Libe v primerjavi s tem, kar počnejo v Afetu in Devu. Strinjam se pa s komentarji, ki smo slišali, se strinjam vseh posla, eh, poslancov, prosim pa da pač dobimo te predloge spremem v ponedeljek, zato da bomo potem hitro sklicali sestanek eh, poročevalcev v senci, zato da bomo to mnenje sprejeli v, ob spoštovanju rokov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, rok je 20. oktober, tako da boste kolegi vedeli, dokdaj je rok. Govorila si o sestanku afriških. Eh, ministrov za notranje zadeve. Ne vem, ali govoriš o sestanku, ki bo jutri, to bo predsedoval Louis Michel. Ne, ne, torej ne govoriš o tem uredu, ne bomo nadaljevali za to razpravo. Ne gre za sestanek ACP, ampak eh, nek drug sestanek. Nekateri ministri gredo namreč na ta sestanek, zato sem vprašal. Hvala. Tako, kolegi, morda lahko nadaljujemo eh, z naslednjo točko. Hvala za to razpravo. Sedaj pa točki 24 in 25. Mobilizacija instrumenta za fleksibilnost, eh, za torej, finančna sredstva in eh, proračunska sredstva za trenutno migracijsko varnostno in begunsko krizo. Torej, marže za leto 2017. Poročevalca v senci sta gospod Zdehovski in Terry Cambras in to za obi točki. Tukaj imamo osnutke poročil in eh, predloge sprememb. Torej, začel, hotel sem že začeti s to točko, ampak gospe Makove očitno še ni, je na poti, ampak morda bi lahko naredil uvod, pa bo potem prišla. Pet minut, če počakamo, želite odmor, pet minut. To je vedno nevarno. Um, Sorry, Gospa Makove je na poti. Malce sem hitel naprej, pa nisem ugotovil, da je še ni. Sorry, Thomas. Uh, uh don't, don't take it Se upravičujem, Tomas, uh, ne vzemi tega osebno. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Mr. Dupree, a point of order. Gospod Deprej, postopkovno vprašanje, izvolite. Hm, sicer želim upravljati tela gospe Makovej, ampak sem tudi član odbora za proračun, tako da lahko razložim, zakaj gre in kakšno je naše mnenje. To je to. Bi pa tudi sam želel uh, oditi malce hitreje, zato ker sem pričeval s vsem cizalde. Kot vemo, trenutno živimo v tem uh, večletnem finančnem okviru za sedem let, imamo zgornje meje pri različnih rubrikah proračuna, imamo rubriko 1a, rubriko 1b, uh, kmetijstvo in uh, tretje področje, varnost in uh, notranje zadeve. Mi smo torej v tretji rubriki in uh, zgornje meje. A, a gospa Makove je tu. No, bom na kratko zaključil to tehnično razlago. Imamo. Poetry, what you're doing. Go to je prava proračunska poezija, izvolite. Ja, te zgornje meje smo določili takrat, ko še ni bilo jasno, s kakšno milkunsko krizo se bomo morali ukvarjati, kako bo to razsežno. Um, potrebujemo tudi ja, soglasje sveta za to, da bi zvišali te zgorne meje, ampak tega zaenkrat nimamo. To lahko storimo samo v kontekstu revizije in tudi svet ministrov ne želi zvišati teh zgornjih mej. Uh, Ampak eh, po zaslugi tega, da imamo tu v parlamentu izjemno angažirane ljudi, imamo inštrumente fleksibilnosti, več jih je, dva uporabljamo tu, imamo inštrument za fleksibilnost in pa ta contingency margin, ki omogoča, da uporabimo sredstva glede plačil in obveznosti, ki presegajo, eh, ki presegajo um, eh, zgorne meje to, kar predlagamo tu in kar pro, pa, podpira tudi odbor za proračun in prosimo za vašo zeleno luč in sicer, da uporabimo ta dva inštrumenta za to, da bi zvišali sredstva v tretji rubriki proračuna. Ta sredstva bomo uporabili za odpravljanje posledica migranske krize, s katero se soočamo. Tako da bi zares želel pozvati vse kolege, da podprejo poročilo gospe Makovej. Sicer bom predlagal določene spremembe, zato ker je to poročilo nekako praviš umerjeno um, in uh, v poročilu piše, da samo ugotavljamo, we note, ampak to ni dovolj, mislim, da bi morali pozdraviti. Pozdraviti bi morali to, da bomo imeli dodatna sredstva za to, da bi se soočili s. Um, vsemi izzivi zaradi imigranske in humanitarne krize. Torej, podpiram to poročilo in prosim tudi, da uporabimo fleksibilnosti inštrumenti pa varnostno rezervo. Um, ja, najlepša hvala ja, za ta povzetek, to je bilo odlično. Zelo srečni smo lahko, da imamo ter med tem odborom ta način, imamo neko povezavo med tem odborom in odborom za proračun. Najlepša hvala še enkrat za to predstavitev. Vem, da moraš iti. Najlepša hvala, ker si to povedal. Zelo koristno je bilo slišati vse te informacije. Hvala še enkrat. Gospa Makovej, um, eh, naredili smo uvod v to točko. Mislim, da ste slišali ta zadnji del tega, kar je povedal gospod Debrej.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 situacije za begunci. Tukaj imamo fleksibilnostne inštrumente in zato imamo dodatne sredstva, da eh, si pomagamo v tej krizi in to moramo upoštevati. Torej, gre za znesek 530 milijonov evrov, to je maksimalna količina sredstev, ki jih lahko uporabimo v letu 2017 za ta inštrument po trenutnih pravilih. Potem pa imamo še naslednje. V naslednjih letih se lahko zgodi, da bi mobilizirali vsa sredstva iz tega instrumenta pod razdelkom 3. Ampak eh, morda ta sredstva, ki so na voljo, ne bodo zadoščala tem potrebam, ki so vse večje in večje vsako leto. In v tem primeru moramo razmisliti, odkot bomo vzeli finančna sredstva, ki v našem proračunu, kot v vseh drugih, pač niso neskončna. Razmisliti moramo, koliko uh, sredstev lahko mobiliziramo letno, pa da bomo imeli potem tudi nekakšno maržo za manevrski prostor, za nujne primere. To je v interesu naše stabilnosti, pa tudi v interesu predvidljivosti proračuna. Kar se tiče rabe teh finančnih sredstev, je pomembno naslednje. Prvič, instrumente za fleksibilnost moramo uporabljati v skladu z namenom, za katerega smo ga vzpostavili. Gre torej za izdatke, ki eh, smo jih opredelili in ki jih ni mogoče pokriti iz drugih razdelkov proračuna. Zelo natančno moramo razmisliti o tem, kaj lahko uporabimo, katera sredstva so na voljo in za katere potrebe. Druga stvar pa je to, da se zaradi krize potrebe po sredstvih večajo in večajo. Prav zato moramo prevzeti odgovornost za te izdatke, predvsem, ko gre za razdelitev in izdajo sredstev. Pravično moramo razdeliti ta finančna sredstva To mora potekati transparentno in po naših prioritetah. Torej, skrbno in odgovorno moramo ravnati. Um, Najlepše hvala, ker nekaj kolegov so tu v vlogi upračevalca v senci. Gospod Zdohovski, najlepša hvala. moram reči, da sem kar razočaran, ker je toliko kolegov odšlo zdaj pri tej razpravi. Tu pripravljamo proračunske ukrepe in to je izjemna težka naloga, kot da bi hodil po žrjavici, tako rekoč. Saj imate pač jasen okvir, ampak vseeno morate najti neko pot, kako naprej. V Evropi pa moramo rešiti zelo težko situacijo, kar zadeva um, priseljevanje in pa varnost. Migracijska kriza se je začela že pred parimi leti, ampak danes se soočamo še vedno s posledicami. To ima pa tudi jasen vpliv na finančno načrtovanje in proračun za leto 2017 nikakor ni izjema. Ta dva predloga komisije je zato, da bi mobilizirali inštrument za fleksibilnost, zato, da bi financirali a, posledice te migracijske krize in pa uporaba varnostne rezerve v letu 2017 je nekaj, kar mi kot ljudska stranka podsem podpiramo. A, slišali smo, kar je povedal, to, kar je povedal kolega Depre na začetku in to posem podpiramo. Drži to, kar je povedal. Trenutno ni dovolj fleksibilnosti v sistemu. Zdaj imamo razdelka 2 in 5 in moramo jo uporabiti za to, da bi se lotili zadeve, s katerimi se sooča Evropska unija. Zdaj, v tretjem razdelku namreč smo dosegli zgornjo mejo, maksimum. Brez instrumenta prilagodljivosti nas lahko bi uspela financirati vse, kar bi morali financirati zaradi migracijske krize, tako da je komisija podala predlog. Tudi za mejno stražo in obalno stražo in brez dodatnih verov bi ta predlog ostal samo mrtva črka na papirju. To bi bila organizacija, ki bi zaživela samo na, na papirju oziroma v nekem virtualnem svetu, nikoli pa ne v realnosti. 530 milijonov evrov je znesek, ki bo zelo pomemben v prihajajočih letih, ko bomo opravljali revizijo večletnega finančnega okvira. Eh, se ne smemo zvabiti v to vrstno eh, težavno situacijo še enkrat. Kolegici Makovej bi želel povedati dvoje, pač v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Ta predlog je zelo tehnični narave, ampak kljub samo bi želel omeniti dve prioriteti za um, Evropsko ljudsko stranko ki, sem, ki jo ponavljam pravzaprav že zadnje dve leti. Predlog kolegice Makovej je dobro, dober predlog, je uravnotežen in ga kot takega tudi podpiramo. Imam pa kljub samo še dva komentarja in sicer prvi se nanaša na, na vprašanje financiranja Europola. Europol moramo ukrepiti, prav tako je tu še vprašanje na novo ustanovljene obajne, obalne in mejne straže. Pa, in potem je tu še financiranje um, ki jo predlagala Evropska komisija na področju migracij in varnosti. In drugo, kar želimo spostaviti, je pravično, pravično porazdelitev finančnih prioritet. To je Monika že omenila. Moramo zagotoviti tudi, da bomo delovali transparentno, da bomo zagotovili neko odgovornost in da bomo sredstva trošili smotrno, namensko. In to isto sem povedal tudi v odboru KONT. Nujno je namreč, da zagotovimo, da bo uporaba finančnih instrumentov eh, še bolj transparentna, kot je danes. Ni pač eh, prav, da neke sedeve kupujemo v zadnjem trenutku in se potem pretvarjati, da imamo sicer določene probleme tu in tam, ampak zato, ker teh sredstev nismo porazdelili za širše, daljše časovno obdobje. moramo zdaj delovati pač na, kraj, na kratki rok, da moramo hitro porabiti ta sredstva in pripraviti določene projekte. Um, Najlepša hvala. Predne gremo k poročevalcu senci skupine socialistov. Moram reči, da smo to slišali že večkrat. Eh, zelo cenimo delo, ki ga opravljate na tem področju to sem želel res izpostaviti, da smo hvaležni za delo, ki jo upravljate. Gospa Cepolas se je strinjala, da bo danes govorila o imenu poročevalca v senci za skupino socialistov. Izvolite. Ja, Daniel Vioti danes ni tu, tako da bom prebrala, kaj bi povedal, če bi bil tu. Prvo kot prvo najlepša hvala poročevalki za osnutek tega poročila. Tehnično gledano naša skupina nima nikakršnih večjih komentarjev glede tega eh, mnenja. Pozdravljamo to, da je Komisija za odsotko proračuna povišala zgornjo mejo za razdelek 3 in eh, predlog za uporabo instrumenta prilagodljivosti v najvišji meri je eh, dober, prav tako se strinjamo za uporabo varnostne rezerve. Menimo, da bomo na ta način lahko se lotili izzivov migranske krize. Eh, leta 2017 na podobni ravni kot v letu 2016. Ampak inštrument prilagodljivosti in pa varnostna rezerva kljub vsemu nista dovolj, zato da bi naslovili vse potrebe iz tretjega razdelka, zlasti v luči tega, da eh, bo tok, da, da se tok priseljencev in uh, beguncev ne bo ustavil leta 2007 in da bodo države, ki imajo meje na te tretje države, izpostavljene visoke, visokim pritiskom. Revizija več tega finančnega okvira, kot je predlagala komisija, gre v pravo smer. 3,8 milijarde dodatnih sredstev imamo za to, da bi naslovili vprašanje migracije, tako v Evropski uniji kot zunaj naših meja, prav tako imamo 2,25 milijarde za. Eh, obalna mena straža in pa 1,4 milijarde naj bi financiral preko EFSI-ja eh, projekte v Afriki in drugot. Migranti ne bodo nehali prihajati v bližnji prihodnosti, tako da bi morali sprejeti strukturne odgovore. Upamo, da bo, več, da bo naslednji večleti finančni okvir, torej pa za obdobje 2020-2027, odražal to in da bo vseboval osebne primerne instrumente. Pa še zadnji politični komentar. Ne vidimo te krize, varnostne krize in pa migranske krize. Um, to je pravzaprav izziv in zavajajoče je, da vprašanje migracije načimo za, upra za vprašanjem varnosti na način, kot to počnemo zdaj. Najlepša hvala. Zanima me, če se želo oglasiti, če se še kdo želi oglasiti in nobenih poročevalcev v senci nimamo več. Barbara Spinelli. Hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalki. Pozdravljam, pozdravljam tudi predlog komisije, da začne ta uporabljati ta dva dodatna instrumenta. Na ta način bomo imeli malce več manevrskega prostora, ko um, se bomo lotevali izzivov, ki jih. Uh, ki so nastali zaradi prihoda a, migrantov in a, beguncev v Evropski uniji. Hkrati, in to menim tudi v svojih predlogih sprememb, menim, da je financiranje Evropske unije za sprejem migrantov in pa za obravnavo njihov vlog, skratka, to financiranje je treba povišati, ga ukrepiti. Trenutno dajemo apsolutno prioriteto varnostnim ukrepom in pa nadzorom mej. To so izjemno dragi ukrepi. Etično gledano so dvomljivi, prav tako administrativno gledano težko izvedljivi in v praksi se niso izkazali za zelo učinkovite. To vrstni ukrepi tudi pogosto kršijo pravice migrantov. V predlogih sprememb bom komisijo pozvala, da nameni določene prioritetna sredstva konkretnim specifičnim ukrepom v državah članicah, ki so sprejele pač ukrepe za to, da bi sprejele migrante. Zlasti pa bomo komisijo pozvali, da se ne sprejema več urgentnih ukrepov, ampak da se sprejme nek stalni strukturni okvir, zato da bi zagotovili, da bi ta sredstva šla v končni fazi za sprejemanje ukrepov, na manj katerih je sprejem migrantov. Najlepša hvala, gospod Makovej. Um, <clears throat> uh, najlepša hvala kolegom za vse povedano, najlepša hvala za vaše komentarje glede tega instrumenta. Upoštevala bomo vsa mnenja in potem vključila v končno obliko tega besedila. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Rok za madmaje je 21. oktober. Povdan. Najlepša hvala, kolegi. In gremo naprej na 26. točko. Tukaj gre za poročilo o trialogu in sicer eh, na temo ukrepljenega preverjanja podatkov v srednjih zbirkah podatkov na zunanjih mejah. Poročevalka nam bo poročala o situaciji pogajen v trialogu. Mm, ta dosje je del eh, svežna predlogu komisije, gre pa zato, da se zazna eh, tiste evropske državljane, ki se borijo na strani Daješa. No, to je samo en del sestavljanke, ki bo policiji omogočil, da bo bolj učinkovita. Prosim, gospa Makovej, če nas obvestite o situaciji v trialogu. Hvala. Kot je povedal že predsednik, Je ta predlog eh, namenjen ukvarjanju z vse, večji, z vse več terorističnimi napadi v Evropi eh, in sicer eh, izvajajo jih predvsem tako imenovani tuji borci, ki prihajajo nazaj v Evropo. In tukaj gre za zaznavo tujih ali pa evropskih državljanov, ki sodelujejo z Dajšem. Države članice bodo morale Eh, vse skupaj preveriti na sistematičen način. To bo nova obveznost. Eh, preverjale bodo podatke eh, v trenutnih bazah podatkov, najprej v šengenskem informacijskem sistemu SIS in sicer o vseh ljudeh, tako državljanih EU kot nedržavljanih EU, ko prečkajo zunanje meje. Mislimo, da je varnost Evropske unije in njenih državljanov ključnega pomena. Želim vas pa upozoriti, da v tem trenutku in upam, da bom kasneje lahko prinesla boljše informacije, boljše novice. Torej, v tem trenutku pa še nismo dosegli dogovora v zvezi s tem poročilom, čeprav je bilo eh, že junija 2016 sprejeto v poročilu. Trialog smo imeli včeraj. Eh, še vedno si izmenjujemo predloge in upam, da bomo do konca leta zaključili ta trialog. Gre za dve sporni vprašanji. Najprej razloge za izjeme eh, pri sistematičnih eh, in pa ciljno usmerjenih pregledih. Predlog komisije predvideva samo eno izjemo in sicer samo v situaciji, ko bi prišlo do eh, nesorazmernega učinka na čezmejni promet. Besedilo, ki smo ga sprejeli v odboru Libe, državam članicam omogoča, da imajo ciljno usmerjene preglede in preverbe, kadarkoli se jim zdi, da eh, eh imajo sistematični pregledi eh, neproporcionalni učinek. Imamo cel seznam takih nesorazmernih učinkov. No, druga stvar pa zadeva eh, vrsto. Eh, prehodov meja, eh, torej točk na mejah. Eh, komisija omenja tudi izjemo na tem področju, eh, naprimer na kopenskih in pomorskih mejah. To opredeljuje in upravičuje s tveganjem, ampak mi mislimo, da je tveganje večje na zračnih mejah, torej na letališčih. Tam imamo infrastrukturo, ki nam omogoča sistematične preverbe na letališčih. Parlament eh, in odbor Libe eh, sta sprejela besedilo, ki omogoča eh, enako obravnavo na vseh mejah, torej na zračnih, kopenskih in pomorskih. Torej, da bi to vrstne preverbe imeli tudi na zračnih mejah svetu je še vedno zelo vroča tema, stališče parlamenta in sveta se razlikuje. Včeraj na zadnjem trialogu smo strani sveta dobili kompromisni predlog, eh, torej devet mesecev prehodnega obdobja za letališča, zato da lahko posodobijo svojo tehnologijo. Po tem obdobju pa bi lahko imeli sistematičen pregled tudi na letališčih. Še vedno se pogajamo o teh dveh točkah svetom potekajo ta pogajanja. In uh, pri tretji uh, sporni točki uh, pa smo že dosegli uh, kompromis, namreč, ko gre za preverbe v bazah podatkov, države članice morajo pošiljati popolne in točne informacije, tudi vse relevantne informacije v bazo podatkov sistema SIS. To se v tem trenutku še ne dogaja. Uh, ta podatkovna baza eh, je tista baza, ki jo najprej preverimo. To seveda ne izključuje tudi drugih eh, nacionalnih ali pa mednarodnih baz podatkov na evropski ravni, dokler se SIS ustrezno uporablja in da se, dokler se van eh, tudi zapisuje vse ustrezne informacije to besedilo še pripravljamo in sama bom kot poročevalka naredila vse, da bomo čim prej dosegli dogovor. Vendar pa ni vse odvisno samo od mene. Vsi se zavedamo nujnosti in pa pomena eh, teh vprašanj. Eh, svet eh, bi pozvala in pa tudi vse kolege naj do konca tega leta naredijo še vse, kar je v njihovi moči, zato da to speljemo do konca. E, naslednji trialog bo tudi čim prej, verjetno še ta mesec. Hvala. Hvala. Hvala za to poročilo. Nekaj kolegov se želi oglasiti. Sam sem naredil uvod, e, gre pa za dramatičen e, kontekst 870 državljanov uh, je šlo samo iz Nemčije prejšnji mesec nazaj v Sirijo. To je res dramatična številka. Eh, kontekst je eh, zelo problematičen, predlog pa je tudi občutljiv, zato ker gre za podatkovne baze. Dobro bi bilo, če bi zdaj slišali kakšen odziv kolegov. Barbara Kudrijska je prva, izvolite. Uh, Med temi pogajanji eh, sem opazila nekaj znakov napredka. Ampak vseeno moram poudariti potrebo, da se najde soglasje, mm, torej da najdemo neko skupno rešitev za vse čim prej. Eh, ključni cilj je zavarovanje zunanjih meja in pa varnost evropskih državljanov upam, da bodo vse skupine, predvsem pa skupina socialistov, našla eh, soglasje, eh, s katerim bomo lahko hitreje napredovali. O tem osnutku se pogajamo že devet mesecev in to je res dolgo obdobje. No, cilj za ELS je, da se podpre učinkovita rešitev, ki bo omogočila, da uredba stopil v veljavo čim prej. Mi v ELS eh, bomo vsi delali v tej smeri. Hvala. Hvala. Sofin Tvelt, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalki. Zelo pozdravljam pristop, eh, ki je bil izbran, torej, eh, da se pred vstopom v trialog že opredelijo neke strateške točke in prioritete za parlament, tako bomo vedeli, kaj je za nas eh, pomembno in bomo imeli tudi več manevrskega prostora. Mm, ta dosje je nujen, to smo slišali, ampak eh, tako ne pridemo avtomatično do eh, zaključka, da se mora Evropski parlament odreči svojemu stališču. Vemo, da je svet zelo nefleksibilen. Če je eh, ta dosje nujen, potem to zahteva prilagodljivost na vseh stranih. Nekaj tem je, nekaj točk, eh, štiri, ki smo jih eh, opredelili, enako obravnava vseh meja, kopenskih in tudi zračnih meja, potem kdaj se lahko nadomestijo sistematični pregledi s ciljno usmerjenimi, potem dostop do katerih podatkov se lahko omogoči in pa še klauzula o prenehanju veljavnosti. No, potem se moramo vprašati tudi, kako države eh, eh, zagotavljajo podatke in jih vnašajo v SIS. Eh, po pariških napadih je bilo ugotovljeno, da številne države preprosto ne dajo nobenih informacij ali pa so te informacije pomankljive. Mm, stališče sveta je trenutno precej eh, togo. In to zato, ker določene države želijo mm, prepričati druge države, eh, ki nočejo sodelovati. Ampak eh, države članice bi morale govoriti med seboj, morale bi se spodbujati, da uporabljajo sistem SIS, da vnašajo van podatke. Trialog ni uh, Eh, primern kraj za eh, tako reševanje problemov držav. Mi želimo okrepiti varnost naših državljanov in doseči rezultat, ki bo v skladu z našimi ustavnimi načeli. Sama imam še veliko dvomov v to, da varnostni pregledi, ne pregledi identitete, da bi morali biti sistematični. Eh, in eh, ne vem, ali je to usklajeno z načelom sorazmernosti. Potem imamo tudi načelo subsidijarnosti. Eh, zelo dramatično smo zmanjšali možnost držav članic, da prosto ukrepajo in čudno je, da se s tem ukvarja Evropski parlament. Upam, da bomo kmalo imeli nov trialog in da bomo prišli bližje rešitvi, ki bo odražala tudi stališče, ki je bilo izglasovano tu v parlamentu. Hvala. Monica, would you like to take the floor, please? Monica, Monika Holmeier. Um, ja, glede na analizo, ki jo je Sofi pravkar predstavila, me to malo preseneča. Sama namreč razmišljam malce drugače. Države članice so trenutno sprejete, sprejele pravilno odločitev in mi smo sami povedali, da si tudi želimo okrepiti zunanje meje. Želimo vedeti, kdo vstopa na naše ozemlje, zato da našim državljanom ne bomo več rabili pojasnjevati, zakaj teroristi in zločinci niso bili identificirani, kljub temu, da bi to lahko storili. Pogosto so dali svoje lastno pravilno ime, ampak jih na zunanjih mejah pač ni nihče opredelil in identificiral kot teroriste. Na letališčih pač potrebujemo sistematičen nadzor. Ne moremo reči, da bomo na letališčih rekli, no, sedaj bomo pa vsakega drugega spustili, vsakega petega sploh ne bomo pregledali, no, sedaj pa sto ljudi ne bomo pregledali, to ni mogoče. Enako velja na kopenskih mejah. Naprimer, na Gibraltarju imamo veliko prometa, ki prehaja vsak dan in ker je to zunanja meja, se tam sistematično kontrolira vse osebe, ki prečkajo. Pri tem pa se promet ne omejuje. Jasno nam je torej, da seveda ne želimo omejevati prometa, ki v, vstopa v Evropsko unijo. Ne želimo več dnevnih zastojev tovornjakov na mejah. Ne bi radi vplivali na gospodarstvo. Vse to je jasno. Vseeno pa želimo eh, izkoristiti tehnične, mogu, eh, tehnične možnosti, ki so na voljo, tako da bodo eh, na tak način lahko naši mejni stražarji izboljšali svoj nadzor na zunanjih mejah. Na tak način bi lahko tudi odpravili nadzor na notranjih mejah. Ne želimo si sistematičnega nadzora na notranjih mejah, sploh ne. In prav zato moramo ukrepiti zunanje meje pri letališčih moramo biti še posebej občutljivi, gre namreč eh, za težavne eh, stvari, težavno območje. Namreč prav terorist, ki smo ga pred kratkim prijeli v Nemčiji, se je tudi nameril narediti napad na letališču. To bi lahko imelo ponovno katastrofalne posledice. Vedno znova slišimo, da je svet trmast, ampak to ni res. Tudi mi moramo. Um, razumeti, kaj pravijo državljani. Nihče namreč eh, ne more razumeti, zakaj teroristi prehajajo naše zunanje meje, zato ker se ne preverja njihova identiteta v Eurodaku in eh, sistemu SIS. Tudi ne razumem, zakaj na zunanjih mejah nimamo sistematičnega nadzora. Na tak način se vzpodbuja nezaupanje znotraj Evropske unije. Če bomo pomagali temu nezaupanju, bo še več populizma in eh, na ta način bodo naši državljani začeli verjeti to, da potrebujemo notranje meje za to, da bo Evropa varna. Jaz si želim odprtega šengenskega prostora, da bomo torej lahko pozavili na notranje meje, da bodo ljudje zaupali v šengenski prostor, to pa lahko storimo z, eh, z sistematičnim nadzorom na zunanjih mejah z svetom se moramo dogovoriti glede tega, ampak jaz mislim, da je nevarno, da ne bi imeli sistematičnega nadzora na letališčih. Tega tudi ne znam pojasniti svojim državljanom. Sofi, ne želim zdaj začeti eh, eh, take razprave. No, mogoče državljani to poslušajo in jih bo zaskrbelo to, kar so zdaj slišali. Rada bi samo nekaj pojasnila. No, prav samo eno pojasnilo, potem pa nadaljujemo lahko zdaj spregovorim? Samo pojasnilo. Mi se pogajamo na podlagi stališča, ki je bilo izglasovano tukaj v Evropskem parlamentu. Gre za kompromis. To pomeni, da nobenega stotodstotno ne zadovolji. Eh, kar pa se tiče eh, sistematičnih pregledov proti ciljno usmerjenim, ne gre za to, da mi predlagamo, da se letališča lahko odločajo tako ali drugače, zato ker jim pač eh, nekaj paše, da dobijo izjemo torej neizvajanja sistematskih pregledov. Svet se zdaj strinja e, z nečem, kar sploh ni povezano z varnostjo, ampak samo s pretokom prometa. Mi želimo izjemo na osnovi ocene tveganja, na ozno, osnovi nekih skupnih indikatorjev. To je izglasoval parlament. Pa še nekaj, e, nekaj, kar me zelo jezi. Vse nas. Uh, skrbi varnost. Gospa Holmajer, mogoče me boste poslušali. Če bi bile države članice enako zaskrbljene eh, kot Evropski parlament glede varnosti, bi potem naredile svojo dolžnost in zagotovile, da bo eh, SIS dopolnjen, da bo točen in da ga bodo vsi uporabljali. Vendar pa tega ne počnejo vse države članice. In zdaj prek teh pogajanj želijo ena drugo eh, prisiliti, kako ukrepati. Hvala. No, če smo že začeli dialog, potem naj se oglasi še gospa Holmajer na hitro. Eh, zaključila pa bo gospa Makovej. Ja, čisto na, krasko, eh, na kratko. Države članice razumejo, da morajo uporabljati sistem SIS, prej tega niso videle. In sedaj, ko vsi to razumejo, tega ne moremo preprečiti in nehati uporabljati. Ampak to še vedno ni razlog za to, da na letališčih ne bi imeli sistematičnega nadzora. Na letališču namreč eh, ne vemo vnaprej, kdaj bodo prišli teroristi in organizirani zločinci. Ne vemo, kateri, eh, katere letališče si bodo izbrali za vstop v Evropsko unijo. Ni dovolj, da preberemo, mislim, dovolj je za njih, da preberejo oceno tveganja in vidijo, katero letališče ima najslabšo varnost. Gospa Makovej, samo na kratko eh, povzemite to, kar se dogaja v trialogih. Ja, nobena stvar ni zelo jasna, ampak eh, prosim za kratek povzetek. Gre pa za zelo pomembno, občutljivo poročilo. No, če lahko v nekaj stavkih zaključite, bomo zelo veseli. Actually... Mikrofon za govornico. That, ne smete biti predolgi. Pravzaprav ste že zaključili. Želim vam. Uh,

mi še čakamo na informacije iz EU-LISA o tem, kako države članice pošiljajo podatke v SIS. Konec je, pravi predsednik. No, gre za zaščito eh, zunanih meja, ki je ključnega pomena eh, v EU-LISA agendi za boj proti terorizmu. Strinjam se z Moniko, ne moremo stvari pustiti takšne, kot so zdaj. Ne smemo samo čakati, eh, kdaj nas bodo teroristi spet udarili, samo zato, ker nekatere države ne izpolnjujejo svojih dožnosti. Nekatere so to že začele izpolnjevati, prosili smo tudi Europol in po pariških napadih veliko več držav zdaj pošilja podatke Europolu. Isto velja za SIS. Hvala. Moja Velika napaka je, da tukaj politike sprašujem, ali želijo spregovoriti. To ni najbolj pametno z moje strani, kaj ne. Ima kdo kaj po točko razno? Ne. Naslednji sestanek. Mislim, da smo dobili uh, uravnotežene prispevke. No, naslednji sestanek pa je 17. oktobra ob treh popovdne. Hvala.